Okay, friends, we start the second half of our employment committee meeting today, and we start with the, uh, uh, discussing. Uh, začenjamo z drugim delom. Pogovarjali se bomo o trenutni situaciji in zaposlovanju v sektorju civilnega letalstva v Evropi. Veseli smo, da imamo tukaj goste, ki predstavljajo ta sektor. Veselimo se današnje razprave. V prejšnjem mesecu smo se že srečali, kajti to je bilo visoko na političnem dnevnem redu, na dnevnem redu, redu eh, medijev, pa tudi sindikatov. Torej gre za to, kar v parlamentu imenujemo socialni dumping v letalski panogi. O tem smo se pogovarjali v našem odboru, pa tudi s poslanci eh, v odboru za promet smo govorili o tem, o tem smo se pogovarjali v naših političnih skupinah. Tako da, čeprav imamo zdaj tukaj bolj malo poslancev, kajti je četrtek popovdne in v različnih odborih se ob, dogaja ogromno različnih stvari, eh, morate posebno vedeti, da ljudje spremljajo razpravo tudi prek računalnikov, prek eh, televizijskih ekranov, tako da bi vas vse rada povabila, da nakratko predstavite, kakšno je stanje in kakšno je stanje kakšni so delovni pogoji v sektorju letalstva v Evropi, pa tudi v svetu, kajti pravzaprav govorimo o globalizaciji. Začeli bomo z gospodom Jahanom iz Združenja evropskih letalskih družb, ki je tudi predsednik sektorskega dialoga oziroma odbora za sektorski socialni dialog v Evropski uniji. Izvolite, beseda je vaša. Predsednik. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj začne s to razpravo. Torej, naj vam podam nekaj konkretnih primerov, zakaj gre. Torej, ali obstaja poštena konkurenca ali ne, ko letalske družbe uporabljajo sistem, ko naprimer uh, eh, prijavijo zaposlene v eni državi, ampak delajo pa v drugi, kar potem pomeni, da ne dobijo socialnega varstva. Potem naprej nekatere družbe upravljajo zaposlene, ki so v bistvu prijavljeni kot neodvisni, kot samostojni delavci. Ampak uh, ima pa naprimer samo enega delodajalca in pa s časovnimi omejitvami. In potem uh, mora tudi spoštovati predpise letalske družbe, kar pomeni, da so potem v bistvu zaposleni, ne pa samostojni, kar potem ponovno omogoča delodajalcu, da ne plačuje njihovih socialnih nadomestil. To je že prvi takšen primer, ki bi ga rad razjasnil v tej razpravi. Potem, kot drugo, še vedno vezano na prvi primer. Evropska komisija je prosila, da to dokažemo in smo to storili, smo navedli dokazno gradivo. Eh, zelo lahko je bilo to najti, naprimer, Eh, na Irskem uh, imamo pilote, ki so uh, prijavljeni kot mikropodjetja, ampak delo pa samo za enega uh, delodajalca. Potem še naprej, samostojni uh, zaposleni oziroma samostojni delavci so ponavadi v eni družbi, ampak tukaj se ne bomo sretočili na nizko cenovne uh, družbe. Um, niso vsi isti, nekateri bolj spoštujejo pravila, ampak vseeno lahko rečemo, da imamo samostalne delavce predvsem v takšnih uh, gospodarskih družbah, torej pre nizkocenovnih. Potem naprej um, ta zastava. Naprimer, družba v Bangkoku prijavi pilote, ampak potem pa delo preko Getvika za četatlantske lete, uh, tako dobijo naprimer delovne pogodbe. Tukaj imamo takšen primer in torej uporabljati um, posredniške družbe, ki so zunaj Evrope, v tem primeru v Aziji. Ali to potem dejansko pomeni pošteno konkurenco ali ne? Še eno vprašanje. Potem še naprej. Nekatere uh, družbe imajo državno pomoč, naprimer um, ameriško poročilo pokazalo, da nekatere zaljuske družbe um, so dobile 42 milijard eh, dolarov državne pomoči. Je že, ki združuje um, Alitalia, British Airways, um, Airlines in pa druge, torej uh, Qatar Airways je kot prvi akter in ti so se vsi odločili kot prav ključu, da bodo zapustili naše združene. To je precej simbolično in to kaže, kaj se dogaja in uh, kako ti novi akteri um, vplivajo na um, evropski sistem. Potem um, zaposlovanje od leta 1998-2010, uh, eh, glede na poročilo um, GD Move, uh, so se zaposlitve uh, znižale, um, posredne in neposredne so se znižale za um, ta odstotek. Eh, nasplošno po Evropski uniji, pač odvisno od regije, ampak nasplošno se je za več kot 5 odstotkov na leto znižal promet. Torej, to se je potem tudi eh, poznalo pri zaposlitvah. Potem naprej, odbor za socialne zadeve je pogosto pomagal tudi nam v preteklosti, naprimer ehm, pri direktivi o eh, delavcih, da zavemo, kaj je delavec, torej worker, uh, oziroma kaj je delodajalec in pa kaj je plačilo. Ja, to je vse jasno, ampak mi dejansko želimo, da se to potem izvaja v praksi, ker ti potem bi lahko um, prenehali s takšnim skrivljenjem sistema. Potem še nekaj. Nekatere stvari bi morali še spremeniti. Naprimer, tukaj bi omenil uh, državno pomoč za tretje uh, stranke v postopku naprimer Aeroperator Certificate, bi tukaj omenil uh, in potem še druge, ki naprimer uh, eh, določijo, kje je njihov sedež. Torej, um, sedež je nekje, ampak delavci pa so potem zelo mobilni. Um, ta opredelitev tukaj ni čisto jasna in mislim, da moramo uh, videti, kaj se bo zgodilo v novem besedilu. Uh, Eh, predvsem ne želimo nekakšnih labirintov, kot bi rekli v francoščini. Eh, želimo nekaj enostavnega, tako da bo predpis res zelo, zelo jasni in da bo jasno, kje je običajno eh, delovno mesto, torej kot baza. Pa še nekaj, pomorski sektor. Ta sektor ima kar visoke državne pomoči in letalske družbe, vsaj večina letalskih družb pa meni, da je treba razmisliti o davčnem sistemu ko gre za um, tretje države, kajti na evropski ravni imamo precej više pristojbine kot pa v tretjih državah. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala. Zdaj pa dajem besedo gospe Elizabeti Kika, predsednici Evropske federacije delavcev v transportu in sicer eh, je odgovorna za odbor za kabinsko osebje. Izvolite. Dobar dan, gospe in gospodje. Sem Elizabeta Kika, predsednica odbora za kabinsko eh, osebje pri ETF, Evropske federacije delavcev v transportu, ki zastopa 90 mm, tisoč eh, delavcev kabinskega osebja. Gre za slabosti evropske zakonodaje na področji eh, zaposlovanja in pa civilnega letalstva, zlasti pa to velja za kabinsko osebje. Dejstvo je, da se eh, enotni trg težko razvije znotraj socialnega okvira. Dejansko, dejansko je letalski prevoz ustrezno prispeval k eh, več letom, ki so cenejši. Eh, tako je prišlo do eh, večjega zaposlovanja, ampak to je vplivalo tudi na delovne pogoje in pa pravice. Imamo eh, predvsej zaposlenih, ki so mobilno osebje, tako kabinsko osebje in piloti in za njih je ta pojav zelo pomemben. Seveda pa ta pojav zadeva tudi druge poklicne skupine, recimo zemljsko osebje. Tukaj lahko vidite, katere so šipke točke evropske zakonodaje. Na področju socialne eh, varnosti za delavce eh, velja zakonodaja eh, tiste države, kjer delavec dejavno deluje kot zaposleni. Dejanska socialna varnost ne uporablja koncepta eh, domače bazne, baze, kot je to pri uredbi o omejevanju časa leta. Nekateri, eh, nekatere agencije eh, v imenu konkurenčnosti oziroma nekatere tele letalske družbe v imenu konkurenčnosti uporabljajo ogromno začasno zaposlene delovne sile v prekernih pogojih. Povečuje se delovna obremenitev. Poleg tega Eh, želijo izkoriščati nacionalne zakonodaje, da se znižujejo standardi mednarodne organizacije dela. Evropski delavci bodo kmalo morda nadomeščeni eh, z drugimi delavci, ki ne bodo iz Evrope. Potem je tukaj še direktiva enotnega dovoljenja, ki omogoča eh, ogromno prekernega dela. Letalske družbe lahko zaposlujejo Eh, ljudi iz drugih držav na podlagi eh, različnih razlogov. To so lahko eh, različni profili, ki pa niso povezani z varnostjo letalskega prometa. Tako pride do tega, da se osebje sooča z ogromno konkurenco po celem svetu. Neevropska, eh, neevropske posadke se uporabljajo kot orodje za pospeševanje socialnega dumpinga. Direktiva o delovnem času ni bila posodobljena že od leta 2000 morali biti, bi bolje zaščititi uh, delavce in zagotoviti uh, boljšo varnost in zdravje pri delu. Glede netipičnega zaposlovanja. Tukaj gre za delovno prakso. Uh, kjer se znič, znižujejo uh, prispevki za delavce, hkrati pa se omejuje tudi varnost. Začasno zaposlovanje se nadaljuje že od leta 2000. Tako da eh, se bo dogajalo, da letalsko osebe ne bo moglo imeti dovolj sredstev za pokojninsko varnost. Treba je sprejeti ustrezno zakonodaje, da se opredeli, kdo je zaposleni, kdo je samozaposleni v okviru evropske zakonodaje. Pri socialnem dialogu se spodbuja eh, razprava o socialnih pravicah za osebe, da se postavijo enakovredni konkurenčni pogoji. Poleg tega pa primankuje zanesljivih informacij o delovnih pogojih v letalstvu. Predlagamo, da se oblikuje opazovalnica delovnih mest in delovnih pogojev na področju civilnega letalstva. Hvala. Uh, Hvala. Zdaj pa dajem besedo gospodu Johnu Hornu, podpredsedniku Evropskega združenja Kokpit. Beseda je vaša. Uh, thank you. Hvala lepa. Dobar dan, predsednica, dobar dan poslanci, gospe in gospode. Hvala za priložnost, da vas lahko nagovorim. Sem John Horn, sem podpredsednik Evropskega združenja Kokpit tukaj sem v imenu evropskih profesionalnih eh, pilotov, tudi sam sem pilot po poklicu. Naj nakratko opišem ugotovitve nedavne študije v zvezi z atipičnim zaposlovanjem. Temu je potem sledila tudi konferenca. Predstavil bom nekaj ugotovitev, ki so po našem mnenju najbolj eh, pomembne. Atipično eh, zaposlovanje je težka tema v mnogih panogah. To vprašanje zelo škodijo zlasti panogi letalstva. Piloti in kabinsko osebje je vedno bolj zaskrbljeno zaradi atipičnega eh, zaposlovanja in to že par let, vendar se jih zavrača, da eh, ni dovolj dokazov, da potrebujemo več eh, podatkov ali pa je premalo zanimanja za to. To je pa zdaj poročilo Univerze v Gentu in s temi ugotovitvami se stvari spreminjajo, treba je ukrepati. gremo k ključnim vprašanjem. Ali lahko zaupamo študiji? Da. Gre za preverjene odzive več kot 10 odstotkov aktivnih um, pilotov letalskih družb v Evropski uniji. To je zelo robustna študija um, in statistično zelo omejena. Gre za prakse, ki se uporabljajo na področju uh, pilotov in uh, dobimo dober upogled v to, kaj se dogaja. Kaže, da več kot eno čestih pilotov je atipično zaposlen. Uh, kar pomeni, da ni neposredno pogodbeno zaposlen. In to pomeni nekje 10 tisoč pilotov v Evropski uniji ali do 10 mm, tisoč letal uporabljenih na nebu v katerem koli trenutku. Eno čestih je tak, da ni neposredno zaposlel. Eh, veliko od njih je mladih. Polovica eh, pilotov ni neposredno zaposlenih. Štiri od petih, ki naj bi bili samozaposleni piloti, eh, pa so nekako lažno samozaposleni, torej delajo za nizkocenovne letalske družbe. Študija nam tukaj pove, kako slabe učinke ima to stanje. Polovica samozaposlenih pilotov pravi, da eh, ne morejo pridobiti ustreznih profesionalnih eh, varnostnih ocen. Kako se to pokaže v praksi? To je slika kolega, ki počne nekaj, kar sem sam počel pred vsakim letom. Torej greš okrog letala, preveriš ta tista področja, ki jih lahko oceniš, ali je prišlo do uh, kakšnega curljanja ali kaj podobnega. Uh, in eh, če situacija ni ustrezna, lahko odpovemo let ali pa celo zahtevamo, da se zamenja letalo. Ampak stanje tukaj ni jasno opredeljeno. Potrebujemo ustrezno varnostno oceno in kot pilot to počnem. Predstavljajte si, drug poklic, recimo poklic sodnika. Recimo, da ste na sodišču mm, zaradi mm, nekega eh, prekrška ali eh, menite, da eh, bi bilo dobro, da se za nekaj plača, pa čeprav premalo. Kaj pa kirurg? tudi ta mora operirati pod ustreznimi varnostnimi pogoji. Pre, pre, pre, predstavljajte si, da a, uh, pregled letala upravlja nekdo, ki a, uh, nima skoraj da a, uh, nobene pogodbe, ki je plačan samo, če letalo dejansko leti. Dostikrat so um, morali piloti sami plačevati, da so nabrali dovolj ur, da so sploh lahko uh, pilotirali uh, letala. Enako velja tudi, ko se piloti odločajo, ali naj gredo na bolniško ali naj rajše, uh, rajši gredo na delo, čeprav so bolni. Piloti niso dovolj neodvisni, kadar so atipično zaposleni. To je nekaj primerov, ki kažejo, zakaj je pomembna atipična zaposlitev v letalstvu. Kaj ti to je izredno uh, pomembno za varnost. Oceno težko pravijo tisti, eh, ki ne letijo pogosto. Tukaj gre za varnostno kulturo. dokazila imamo, da so stopnje poročanja o varnosti približno trikrat nižje od takrat, ko so bile uvedene prekerne pogodbe. Celotna panoga trpi zaradi uh, atipičnega zaposlovanja. Dejansko se lahko izogiba uh, davkom. Zaradi atipičnega zaposlovanja je manj davkov in uh, socialne uh, obveznosti se nižajo. Mislim, da je jasno stanje, kako je z atipičnim zaposlovanjem v letalstvu. Tukaj gre za uh, vprašanje varnosti in zdravja, pa tudi poštene konkurence. Kako lahko to rešimo? Tukaj imamo štiri uh, neposredne koncepte. Treba je uh, prepovedati scheme pay to fly in pa uh, scheme uh, uh, zero hours. To je zelo uh, slab način spodbujanja ključnih varnostnih delavcev. Potrebujemo ljudi, ki so odgovorni in ki zagotavljajo dodano vrednost. Potrebujemo pripravništva, vajništva. Treba je okrepiti načelo uh, domače baze po celotni zakonodaji. V skladu študijo smo vprašali uh, inšpektore dela, uh, koliko uh, pregledov so upravili uh, pri uh, posadkah. Teh ni bilo. Uh, dejansko je zelo težko imeti pregled. Potrebujemo varno zakonodajo. Treba je preprečevati lažno samo zaposlovanje in rekel bi, da je treba omejiti uh, posredno zaposlovanje. potrebujemo neposredno zaposlovanje. In treba je tudi uh, preprečiti tiste uh, države zastave, ki so bolj ugodne. Pomembno je, da se uporabi sistem. Eh, kjer je družba ustanovljena. Poleg tega potrebujemo pa tudi ustrezna pravila glede eh, vizumov za letalske posadke. Eh, Hvala lepa. Besedo zdaj dajem profesorju Turnbullu. Ni dolgo tega, kar ste nas že obiskali. Ste profesor za. Mm, delovna razmerja in upravljanje človeških virov na poslovni šoli v Cardiffu. Socialni dumping izhaja iz dejstva, da imamo enotni trg za proizvode in storitve. Imamo pa 28 različnih socialnih in delovnih standardov v državah članicah Evropske unije. In na tem zemljevidu vidite, kakšna je penetracija nizkocenovnih družb v različnih državah Evropske unije. Modro so označene tiste države članice, kjer je ta penetracija več kot 50 odstotna. Na nekaterih trgih prevladujejo nizkocenovne družbe, na nekaterih trgih pa je um, ta um, stopnja nizka in uh, družbe iščejo možnosti za nadaljno rast. Osredotočil se bom na Irsko, kjer je največja penetracija trga, tudi zahvaljajoč uh, Ryanairu glavni direktor Rajnera je nedavno povedal, da Rajner pokriva celotno Evropo kot neke vrste socialna bolezen. Če se osredotočimo na Rajner, kako ta povečuje svojo last in svoj, eh, svojo eh, rast in eh, tržni delež, vidimo, da gre za to, da vse čas išče nove baze, nove, nova izhodišča po Evropi skuša povečevati eh, rast eh, po celotni eh, Evropi, ampak hkrati izkorišča tiste rute, ki so bolj dobičkonosne, tiste poti, ki pa niso tako dobičkonosne, tiste Ryanair nekako ukine in potem začne naslednje leto novo smer. Poglejmo si, kakšen je vzorc, vzorec rasti pri Ryanairu. Gre za zelo variabilen vzorec. Na desni strani vidite, kako se rast upočasnjuje. Ryanair išče nove trge po Evropi, hkrati pa izkuša vse eh, večjo fluktuacijo v vzorcu popraševanja. Vprašanje je, kako letalska družba Eh, pokrije ta nihanja v vzorcu popraševanja. Gre za to, da izkorišča sisteme zaposlovanja, v katerih lahko ljudi zaposluje po prekernih kar kratkoročnih pogodbah. Zaposlitveni model Rajnera je zaposlovati a, eh, pilote prek agencije, ki ima sedež v Združenem kraljestvu. Prek te agencije pridajo piloti a, eh, v stik. A, z različnimi računovodji, vzpostavljajo različne manjše, manjša podjetja pilotov in potem eh, gre, eh, gredo ti piloti delati za Ryanair. Nimamo pravne definicije za samoposlenega na Irskem, imamo eh, kodeks, ki opisuje, kakšni pogoji veljajo za samozaposleno osobo, recimo od te osebe se pričakuje, da je lasnik svojega podjetja, da lahko ponudi različne cene za delo, ki ga upravlja, lahko dela za različna podjetja, uh, zagotovi ti mora svoje uh, lastno zavarovanje. Imamo torej samo nek kodeks, uh, praktični kodeks, nimamo pa zakonodaje. Če si zdaj pogledamo eh, bazo Ryanaira nekje druge, recimo v Španiji, tukaj je mlad pilot, mogoče je španec, mogoče je estonec, mogoče iz katerokoli druge države članice Evropske unije. Torej, Uh, izhodišče sedež ima v Španiji, dela pa pod Irsko, uh, pogodbo prek agencije, ki ima sedež v Združenem kraljestvu. E, mogoče lahko leti v Bolgarijo, recimo na trg, kjer želi Ryanair e, razširiti svojo dejavnost. Pilot je torej samo zaposlen. Kodeks e, prakse pravi, da lahko tak pilot zagotavlja sritve različnim družbam, zagotoviti mora lastno zavarovanje in pilot to tudi počne. Na ta način lahko nadzira svoje delo. Če pa si pogledate pogodbo, pod katero je pilot zaposlen, to pomeni, da dela neposredno za uh, Ryanair. Edino, kar zagotovi za delo, uh, je uniforma in pa osebna izkaznica. Ryanair zagotovi zavarovanje in Ryanair tudi odloča, kdaj in kje bo pilot delal. Tako, to je jasno lažna samozaposlitvena pogodba, kajti ne izpolnjuje pogojev za samozaposlenega. Lahko se reče, da je to pogodba za storitve. V pogodbi lahko piše, da, da pilot zagotavlja neko nadomestno delo, ampak to je samo krinka za dejstvo, da gre za lažno zaposlitev, zaposlitveno pogodbo. Eh, postavite si vprašanje, ali bi lahko pilot zagotovil uh, neko nadomestilo nekoga drugega, ki bo opravil delo. Če je pilot na nek datum uh, bolan, um, ali bo res lahko zagotovil nadomestilo. Večina uh, pilotov pri Ryanairu izve za svoj urnik dokaj pozno. Uh, ti piloti so usposobljeni za uh, tipična letala, ki jih uporablja Ryanair. Eh, poleg tega so pa tukaj še omejitve glede uh, časa letenja, tako da bi bilo v realnosti izlo, izredno težko, da bi lahko pilot zagotovil neko nadomestno osebo, nadomestnega pilota. To je ključno merilo za samo zaposleno osebo, da zagotovi nadomestno osebo, ampak v skladu s to pogodbo tega ni mogoče izpolniti kaj se zgodi, ko Ryanair vstopi, vstopi v državo z drugačnim socialnim modelom. Poznate modela, model flexicurity v, eh, na Danskem, recimo tukaj uh, gre za prožnost zaposlitve, gre za politike delovnega trga in pa za visoko socialno zaščito. Ampak vse to je bilo doseženo s porazumom med socialnimi partnerji, s kolektivnimi pogodbami. Ko Ryanair uh, vzpostavi bazo na Danskem in želi um, delati uh, na podlagi politike podjetja, ki ne sodeluje s sindikati, potem je situacija zapletena, kajti na Danskem recimo je veliko uh, stvari pokritih s kolektivnimi. Uh, pogodbami. In na ta način um, Ryanair lahko povzroča težave v različnih državah članicah. Odbor za zaposlovanje se sprašuje, in, ali je tak sistem zdržen kot model zaposlovanja pri rekrutiranju pilotov. Tudi združenje kopite je izražilo svojo zaskrbljenost glede varnosti. Če želimo regulirati uh, samo panogo, moramo zagotoviti uh, ureditev, ki je um, skladna s konkurenčnim uh, socialnim gospodarstvom. Potrebujemo upoštevanje posebne narave in pa mobilnosti uh, letalskega sektorja. Treba je tudi vedeti, kako se uveljavljajo so, socialni standardi v različnih državah. Če nekoga zaposlite, uh, pod irsko pogodbo kot samozaposlenega, pa to ni eh, skladno z vašo nacionalno zakonodajo. Je to treba premisliti. To so vse vprašanja, ki jih je treba premisliti v evropskem uh, kontekstu, kjer prihaja do socialnega dumpinga. Uh, Gospod Dirgilis, koordinator za mednarodne raziskave, torej institut glede goljofi na socialnem področju in pa Viljam Alke, strokovnjak na tem mednarodnem institutu. Dobrodošla oba in prosim, beseda je vaša. Hvala. Bomo prileteli našo študijo. To je objavljeno tudi na spletu, lahko torej prijete do te študije tudi na spletu. Kot prvo, upravili smo pilotno študijo. Eh, glede netipične zaposlitve v letalskem sektorju. Eh, pridobili smo podatke, ki jih prej ni bilo. Eh, ta študija vključuje raziskave v enajstih državah. Potem smo analizirali še študijo, ki jo John že omenil. Tukaj smo imeli vsega skupaj več kot 6000 ljudi, ki so se odzvali na to in delajo v različnih eh, delih tega sektora, predvsem gre za eh, nizkocenovne prevoge in pa network, torej mrežne prevoznike. Po različnih letalskih družbah in pa glede na različne tipe zaposlitve. Kot je omenil že John, eh, glavni del teh anketiranih je imel Eh, tipičen eh, sistem. 16 odstotkov je bilo neposredno zaposlenih, 79 pa neposredno. Torej, ali je to problem? Ja, je problem, kot pravi John, kajti tisti, ki so netipično zaposleni, so v zelo specifičnih sektorjih in pa v specifičnih starostnih skupinah. Sedaj ne bi šel v podrobnosti, ker je John že omenil, da tisti, ki so manj izkušeni oziroma mlajši, uh, so bolj pogosto netipično zaposleni. Kaj torej je netipična zaposlitev? Naj vam to prikažem. Takšno razmerje pomeni tole. Eh, letalska družba zaposluje različne člane osebja in so vsi sedežemo v isti državi, ponavadi, eh, kjer je bila ustanovljena ta letalska družba. Ampak potem pa se stvari za pletejo, če imamo še posrednike, še toliko bolj, če se ta posrednik potem porazdeli na agencijo za začasne delavce in pa naprej posrednika in tako dalje. Kar pomeni, da imaš potem različne situacije, ene izmed najbolj prikrojenih, zmanipuliranih eh, situacije, ko imamo več podružnic v več državah, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi po celotnem svetu. kaj smo gotovili? Uh, trg dela se je segregiral. Manjši pilot iz manj izkušen, torej, če si mlajši pilot, um, imaš večjo možnost, da si netipično zaposlen. Potem so tudi kar velike spodbude za zniževanje stroškov uh, zunaj Evropske unije. Marsikdo to počne, naprimer član osebja, uh, naprimer lahko stane uh, 100 um, evrov v EU, 65 na Tajskem in pa 35 uh, na Kitajskem ali pa še kaj druge še ceneje. Gotovo lahko najdeš tudi ceneje. Kot že prej rečeno, uh, nekdo, ki na začetku uh, karijere uh, je ponovadi zelo visoko zadolžen, zato ker njegovo usposabljanje uh, stane okoli 80 do 120 tisoč evrov za usposabljanje. In ta bo imel potem uh, manjša možnost, da ga zaposli uh, običajna letalska družba in bo imel večjo možnost, um, da ga zaposli nizko cenovna letalska družba. Ampak tukaj bi imeli tudi še par varovalk. Netipično, uh, ne moremo reči, da je to isto kot lažno. To je lahko uh, odgovor um, zaradi fleksibilnosti. Predvsem delodajalci, sploh let, nizko ceno letalske družbe želijo to fleksibilnost. Eh, nekoliko manj to želijo sicer zaposleni, ampak se tudi to včasih zgodi. Glavni problem pa je um, fiskalni in pa socialni inženiring, kjer letalska družba, na primer, um, išče najugodnejšo zakonodajno rešitev, torej poiščejo državo, kjer bi bilo um, treba plačati najmanj socialnih dajatov in pa davkov ter drugih prispevkov. Kar potem pogosto pomeni, da je zaposleni odvisen od letalske družbe, kar potem ponovno pomeni, da se zgodi, da so takšne zaposlice negotove. In potem to pomeni tudi nepošteno konkurenco med letalskimi družbami. Torej, ali je mogoče imeti samo zaposlene pilote, to je kočljivo vprašanje, imamo različna mnenja, ampak če si dejansko samozaposlen kot pilot, potem uh, bi moral biti to drugače. Torej, če si dejansko samozaposlen ali pa če si lažno samozaposlen. Problem je v tem, če si lažno samozaposlen. Uh, je to zelo težko uh, ugotoviti, vsaj v Evropski uniji je to težko ugotoviti. Kaj ti? Samozaposleni in pa reševanje uh, teh lažnih samozaposlenih, vse to je še vedno v pristojnosti držav članic, ne pa EU. Pa še nekaj. Legitimna selitev proizvodne drugam uh, je nekaj drugega, kot pa naprimer te lažne podizvajalske verige. Civilno letalstvo naprimer, ima določene tipe uh, selitve proizvodne, naprimer leasing, kar je zakonito. In to se pogosto potem zlorablja. Um, Torej, eno je lahko um, zakonito, drugo pa nezakonito. Pogosto pa se stvari prekrivajo in zlorabljajo. Potem še um, lažni zaposleni. Tudi to je problem. Niso lažni samo samo zaposleni. Tudi to se zgodi, torej, da imamo lažne zaposlene, ki je naprimer član osebja um, iz tretje države, se zaposli, ko pa vendarle se vidi, da imajo zelo um, majhne pravice do socialnih dejatov, uh, nimajo pravice v Evropski uniji in podobno. Ena izmed glavnih težav je, da tipična, eh, netipična zaposlitev pomeni veliko tveganje za odvisnost, kar potem vpliva tudi na pripravljenost eh, člana osebe oziroma pilota, da sprejme neodvisne rešitve in odločitve. V poročilu je to pogosto razvidno. Potem vprašanja. Kaj ne storimo, eh, ko pride do iskanja najugodnejše zakonodaje? Ali je civilno letalstvo še vedno um, posod v enakem položaju? Ali so pogoji enaki? Um, treba poštevati to, da ne gre samo za Evropo, ampak gre za cel svet. In kot je bilo že omenjeno prej, pogosto vidimo takšne primere. Ena izmed rešitev je to, da bi poiskali nove povezovalne okoliščine, kar ni ravno enostavna razprava, kajti imamo različne, eh, različne področja zakonodaje in pa različne predpise. Kot rečeno, že prej, netipično zaposleni člani osebja um, so precej v slabšem položaju glede um, svojih uh, finančnih uh, zadev, torej finančne zadeve so za njih bolj pomembne kot varnostni aspekti. Potem naprej potrebujemo uh, tudi boljše spremljanje in pa čezmeno sodelovanje in pa izmenjavo informacij med pristojnimi organi ter pa inšpekcijskimi službami. Več pristojnih organov in pa inšpekcijskih služb uh, pravi, da tukaj ni nobenega problema in poročilu pa vendarle piše, da to je problem. Potem še nekaj, česar ne smemo pozabiti. Eh, kultura upravljanja. Nekatere takšne kulture so nedosledne in ne v skladu z eh, sistemi upravljanja. Upravljanja varnosti, naprimer. Eden izmed sklepov je, da trenutni zakonodajni okvir ni prilagojen trenutnim praksam. Potem rešitve pripravili smo več priporočil, naprimer, da bi okrepili uh, regulacijo uh, šol, ki se piloti učijo letenja in pa da bi imeli obvezno vajništvo, kar potem pomeni, da ne bi imeli uh, kadetov, ki imajo zelo negotovo situacijo, ko pride na trg dela, potem naprej uh, enotni, uh, edinstveni uh, povezovalni faktor. Imamo to pravilo domače baze, in to je odpravilo določene nepravilnosti iz preteklosti, ampak tudi to pravilo ima določene slabosti in tudi to bi morali pročiti oziroma razrešiti. Multidisciplinarni pristop je gotovo zelo pametna rešitev, ne samo pri reviziji zakonodajnega okvira, ampak tudi pri tem, ko se ta okvir uveljavlja. In kot smo že dejali, To je sedaj naš skupni cilj vseh zainteresiranih strani. Kot smo tudi dejali, vsi akteri morajo delati skupaj in torej ne smijo ponoviti izkušenj iz pomorskega sektora tukaj. to se sedaj dogaja in moramo pohiteti, da se to dejansko ne bo ponovilo, torej da se izkušnja s pomorskega sektora ne bo ponovila. Sedaj res um, že bimo plat zvona. Eh, eh, to valke. Thank you. Uh, there are two coordinators. Uh, Imamo pa dva koordinatorja in bomo začeli z razpravo, torej za poslance. Bikdošek dodal gospod Štajnok. Eh, socialisti in demokrati. Hvala lepa vsem, da ste nam podali te pomembne informacije, ki zbujajo skrb. Tukaj gre za tekmo. za eh, konkurenčno prednost potrebujemo ustrezne rešitve na ravni mednarodne organizacije dela. Za potrošnike se kot argument uh, pogosto uporablja cena. Rečeno je, da zaradi tega prihaja do takega razvoja dogodkov. Ali je res smiselno, da potrošniki upoštevajo samo uh, ceno karte? Ali ne bi bilo bolj pametno vprašati, kdo pravzaprav uh, pilotira letalo? Če imamo sistem, pay to fly, torej eh, da morajo piloti plačevati, da dobijo licenco. Poleg tega morajo pridobiti izkušnje tudi za določen tip letala in šele potem lahko začnejo eh, svoje poklicno življenje, medtem ko so že zadolženi za 120 tisoč evrov. In eh, potem se vprašanje, vprašanje, postavlja vprašanje, kako uh, si lahko zagotovijo finančno samostojnost. Če pride do tega, da nekdo zboli, kako naj si zagotovi uh, delovno mesto? Ali mogoče imate kaj več izkušenj s tem? Vedno več gre za uh, globalno konkurenco svetovnih družb, ki letijo tudi uh, na evropskem nebu. Ali poznate uh, vse kršitve delovnih norem uh, eh, mednarodnih organizacij? Kaj ti tukaj gre tudi za letalske družbe zunaj Evrope, ki delujejo po drugačnih pogojih in pravilih? Ja, veliko delovnih nalog oziroma domačih nalog ste nam eh, zadali en od grafičnih prikazov je jasno pokazal, da je Ryanair eh, v enem letu zagotovil več kot 200 novih delovnih mest, hkrati pa eh, prenehal leteti na 125 eh, poteh. Kako vse to vpliva na situacijo? Dejstvo, pri vsem tem ne gre samo za kabinsko osebje, temveč tudi za eh, zemljsko osebje. Eh, s tem smo se ukvarjali v zadnjem sklicu parlamenta, torej zaposleni na teh področjih so po, pod pritiskom. Gre za neko navidezno samozaposlenost, gre za verigo uh, zaposlitvenih agencij. Uh, zdaj, si postavljam vprašanje varnosti, jamstva, ali eh, nam lahko podate informacije, ali bi to lahko imelo posledice tudi za potrošnike. Hvala še enkrat za vse predstavljeno. Veliko domačih nalog smo dobili in upam, da bo pri uh, teh domačih nalogah sodelovala tudi komisija. Uh, zelo dobro je, da dobimo vse te informacije, da si izmenjujemo uh, izkušnje, kajti tako vemo, uh, kje je treba še kaj uh, postoriti. Zdaj pa besedo prepuščam še drugim kolegom in kolegicam. Yes, Kari, um, za skupino Gue. Hvala lepa Hvala vsem za te zanimive, čeprav nekoliko um, strašljive predstavitve. Marsikaj slišimo uh, tukaj in zato je dobro vedeti, kaj se dogaja ne samo teoretično, ampak tudi praktično. Sama sem iz Danske in govorili ste o danskem modelu, nekoliko pravi, imamo ta sistem trga dela, kjer se sindikati izpogajajo o socialnih sporazumih in tako delavci pogosto pridobijo svoje pravice. No, trenutno poteka bitka z Ryan Aerom, kajti oni menijo, da lahko izrabljajo EU enotni trg kot izgovor za to, da sindikati ne morejo, na primer, stavkati in zahtevati svojih pravic. Se pa sprašujem, kako lahko ohranimo ta sistem trga dela, ko se, na primer, sindikati pogajajo. Ko pa vendarle vidimo, da smo na drugi strani situaciji, ko družbe pogosto uh, izrabljajo to, da imamo po svetu veliko drugih držav, ker so socialne ugodnosti precej niže. Skratka, kako ohraniti ta model trga dela, ne da bi pretirano um, pretiravali zakonodajo. Seveda razumem, da se želite znebiti eh, določenih čudnih struktur. Ampak kaj lahko storimo um, več? Torej, kako bi še drugače um, zaščitili delavce? Naslednje. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev vsem. Vse te teme so bile zelo zanimive. In socialni dumping, in uh, samozaposleni, lažno samozaposleni. Vse to je bilo zanimivo. To se pogosto pojavlja v vašem sektorju. In vse to so zelo pomembne tematike. Moram reči, da sem vesela, da sem se naučila nečesa novega. Rule shopping, torej um, iskanje neugodnejših pravil. Uh, to je koristno vedeti. Se pa sprašujem, Gledajte, tukaj vidim dva obraza um, Evropske komisije. En obraz je naprimer GEDI za zaposlovanje. Uh, ta bo pomagal, da naprimer financirate svoj študij in pa da približno vidite, uh, kakšni so pokoji dela v določenem sektorju. To je koristno. Ampak na drugi strani pa vidim GEDI Move. še zastavimo kakšno vprašanje glede tega, zakaj pa mislite, da naprimer Norwegian Air uh, je spremljiv. In se sedaj argumentira, naprimer, uh, z vidika potrošnika, potem, naprimer, uh, lokalni uzma, uh, eh, nizko ceno prevozniki so dobri za potrošnika, uh, pravijo. In pa kako potem to prenesti na socialne ugodnosti? Uh, torej, ali razlikujete med temi razpravami, med socialnimi okoliščinami pa potrošniki? In kako to rešuje celotno razpravo? Ne vem, če poslušam vaše pripombe in če to kombiniram s tistim, kar vem um, z področja pomorščakov, potem vidimo, da imajo na primer kolektivne uh, pogodbe na nacionalni ravni ali pa na ravni posamične gospodarske družbe, kot imamo ILO, uh, torej Mednarodna organizacija za delo. Potem pomorščaki imajo še posebno uh, konvencijo za pomorstvo. No, morda bi lahko želeli še poseben odbor v okviru ILA, sploh za v tem primeru letalske družbe. In potem imamo še socialni dialog na ravni EU, to je še na raven, in potem še evropsko zakonodajo, evropske predpise je še na raven. In potem se sprašujem, ali bi lahko kaj povedali glede tega, um, katera raven prevladuje, katera je v spredju, sploh pri tej temi, torej ali se naj najbolj osredotočimo na eno ali drugo, torej na to, da se okrepi sindikate, da ti uh, izvajajo kolektivna pogajanja z letalskimi družbami ali pa pričakujemo več od tega, da se um, Evropska komisija omešava takšne stvari oziroma posreduje. In če je to tako, potem me zanima, kako uh, se lotiti teh razlik med eh, GDM-ov, ko gre v bistvu za eno in isto zadevo. Hvala, gospod Bah. Prosim. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam bi se zahvalil vsem govornikom, kot so povedali že kolegi. Veliko smo se naučili, veliko smo izvedeli. Tudi sam bi uporabil nekaj samokritike, to je zelo pomembna tema in eh, žal je nozočih bolj malo poslancev, še ena tretjina nas ni tukaj in eh, mislim, da to ni v redu. Mislim, da bi morali nekoliko bolj polobirati po svojih skupinah. Ampak dobro. Zdaj pa še glede specifičnega problema. Razvoj tega zelo občutljivega varnostnega področja mi povzroča skrb in strah. Že 20 let sem dejaven na področju uh, prometa, železniškega, cestnega in uh, vem, kako počasi so se stvari razvijale, recimo na področju cestnega prometa. Počasi se stvari popravljajo, bolje regulirajo, seveda še ni vse optimalno. Tukaj eh, pri letalstvu pa imamo zelo občutljivo varnostno eh, področje, ki je ustrezno eh, regulirano, ki zahteva ustrezno kakovost delovnih mest ampak stvari se poslabšujejo in eh, to se mi ne zdi uh, samo čudno, temveč eh, zelo, zelo zaskrbljujoče. Tudi kar strah me je. Glede specifičnih problemov. Omenili ste ureditev z domačo bazo Homebase. Ta ureditev torej je odvečna. Tudi letalske družbe menijo tako. Letalske družbe se selijo ven iz Evrope, iščejo nove modele poslovanja. Poleg tega bi pa omenil še socialni dialog vedno znova si prizadevamo, eh, da bi spodbudili, izboljšali socialni dialog na visoki ravni. Tukaj so različne organizacije, sindikati. Kakšno se vam zdi vsakodnevno delo na področju socialnega uh, dialoga ali se um, nahajate pred nekim uh, zidom objokovanja, uh, pritoževanja in se ne premaknete nikamor naprej. Po eni strani je tako, da se zmanjšuje število eh, delovnih mest, po drugi strani se vse več leti. Kako bi vi povedali, uh, kako premostiti to vrzel? to je zame zelo pomembna točka, do katere sem izredno kritičen. Potem pa še osebno eh, vprašanje imamo nacionalne regulacijske organe in trenutno imamo kar nekaj primerov kjer eh, nacionalni organi tožijo različne letalske družbe ali ostane samo pri teh tožbah, pri žuganju s prstom. Uh, ali pa uh, bi lahko pristopili kako drugače, tudi preko EAZE, ali bi morda lahko imeli uh, možnost ne le nadziranja, kontroliranja, temveč tudi sankcioniranja. Madeli? Kaj Madeli? Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama sem koordinatorka v odboru za promet, ko govorimo o socialnem dumpingu, eh, je to vedno zelo pomembna tema pri, ne vem, cestnem, letalskem, pomorskem prometu posod. Hvala lepa za te predstavitve. Jasno je, da Evropa tukaj ima določen del odgovornosti, kajti sedaj smo v smeri nebrzdane liberalizacije mislim, da je včasih problem to, da um, EU um, ni bila zadosti odločna pri boju proti socialnemu dumpingu. Naprimer, letalske družbe so razvile več različnih strategij, precej škandalosnih strategij. Najprej imamo naprimer um, te lažne samozaposlene, potem imamo še um, lažne napotene delovce in potem še lažne um, domače baze. In kot ste dejali, um, pri Ryanairu smo videli te lažne samozaposlene mislim, da um, oni tako zaposlujejo 70 odstotkov uh, svojih pilotov, imajo mikropodjetja in uh, 60 odstotkov uh, teh stevardov prihaja iz uh, posredniških družb. Pa čeprav je to v bistvu vezano na Ryanair, na isko družbo. Skratka, to tehniko uporabljajo oni pa tudi druga podjetja, kar potem pomeni, da to vpliva na marsikaj tudi na socialne dajatve in pa na uh, dajatve, ki jih plačujo uh, eh, delodajalci, samo podjetja. Glede, imamo na voljo pravila, ampak se ne izvajo. To je problem. Zakaj? Ker ni okrepljenega uveljavljanja nadzora. Prvo vprašanje, ali je danes res uh, treba redefinirati statut neodvisnega delavca, kot ste tudi videli letalske družbe, uh, eh, naprimer tudi ameriške družbe, uh, eh, imajo veliko tekmecev, sploh naprimer iz zaliva, torej iz ruskih družb, um, eh, tema pogosto državne uh, pomoči. Uh, torej, to je, to je tudi en problem, državna pomoč, sploh za zalivske družbe. Uh, naj omenim še Evropsko strategijo za varnost um, pri delu. Glejte, socialni dumping je zelo pomembno tudi pri pogojih dela. Naprimer, neka posadka ali pa pilot, ki je zelo utrujen ali pa uh, pod stresom, uh, to pomeni, da so potem potniki uh, okrošeni. 40 odstotkov mladih uh, pilotov od 20-30 let nimajo neposredne pogodbe za tatsko družbo. Nekatere ne, nizkocenovne družbe uh, plačujo Eh, svoje pilote na let, na let, kar je v bistvu totalen škandal, na let, potem kot drugo. ESA na koncu prejšnjega leta je priporočila to, da pri varnosti v letalskem prometu uh, bi lahko imeli ženske stevardese uh, eh, tudi v uh, določene stopnje nosečnosti. Eh, parlament tega nikoli ni izglasoval, to je pravi napad na pravice žensk in pa na zdrave žensk. In mislim, da pač ne mora tako leteti, kot ste vrdese. Če je ženska noseča, potem bi morali to preprečiti oziroma določiti izročne pogoje. Torej, jim rečemo, um, morate iti v bistvu na uh, bolniški dopust, jim rečejo um, v tem primeru, torej, če ne želijo iti. Eh, letalo. Kar potem pomeni, da so vsi pod velikim pritiskom in celotno ozračje je zelo slabo, naprimer tudi varnost pri delu sploh ni zagotovljena, glede na tako velik stres in take pritiske. Naj še zaključim. V odboru za promet pogosto govorimo naprimer o svežnju za letalski sektor. Mene nekaj zanima, um, kako bi s par ukrepi uh, to spremenili, kako bi um, navolili ta stroj, torej da bi ta letalski sektor začel bolje delovati kot pa sedaj. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Lavrilo, najlepša hvala. Gospod predsednica, navezal se bom na to, kar so povedali kolegi, tudi kolegi iz Evropske ljudske stranke, glede socialnih vidikov tega vprašanja gospod Emanuel Žon, za njega imamo vprašanje, on mislim, da je prvi predstavil svoje stališče. Takrat je namreč govoril oziroma na kratko omenil ameriško poročilo o nelojalni konkurenci zalivskih držav. Mislim, da je eno bistvenih vprašanj, o katerih moramo razmišljati. Tukaj saj ima tudi posledice za druga letalska evropska podjetja, ki si želijo ohraniti ohraniti konkurenčnost in zato iščejo vse možnosti obhajanja zamejitev in pravil, ker si želijo ponovno doseči nekakšno gospodarsko ravnovesje. Mislim, da bi bilo dobro, če bi slišali tudi o tem poročilu nekaj več in eventualno tudi o nadaljnem delu, ki bi ga lahko zahtevali od Evropske komisije. če se bo lotila tega vprašanja, vprašanja nelojalne konkurence. Kot je povedala kolegica, kar ima deli pred nekaj trenutki, gre tudi za državno pomoč, ki se uporablja v zaljivskih državah. Prav gotovo, tako kot eh, kolegi, tudi sam podpiram zamisel, da se upremo državnim pomočem, ki so v nasprotju za evropskimi načeli. Najprej hvala Jens Nilsen, odbor TRAN. Najlepša hvala. Tudi jaz sem član odbora za promet. In kot so povedali nekateri kolegi, si bomo ogledali celoten svežen za letalski promet. Razmišljamo tudi o prenovitvi standardov jase. Razmišljati moramo tudi o razmerju med jaso e in nacionalnimi organi. Tam namreč, po mojem mnenju, tiči težava. Tega se je treba zavedati, tudi ko obnavljamo jasin e mandat. Bistveno vprašanje pa je, v kolikšni meri so povezane oblike zaposlitve, za poslovnimi modeli in letalsko varnostjo. To so vidiki, o katerih moramo razmišljati, tudi ko bomo nadaljevali telo. Najlepša hvala, gospod Marta. Hvala, gospa predsednica. Lepo se zahvaljujem tudi govorcem in govornicam. Sam sem res začuden in prestrašen, zaskrbljen. 30 odstotkov pilotov in pa posadke ter osebja zemljske oskrbe je, so žrtve socialnega dumpinga zaradi globalizacije. Kar branijo naši dragi kolegi iz opozicije, predvsem eh, stranke UMP v Franciji. kot evropski poslanec moram leteti približno dvakrat na teden. In eh, sam sem zaskrbljen predvsem zaradi varnosti potnikov. Podpredsednik sindikata pilotov je obrazložil zelo jasno, da nekateri piloti ne morejo ustrezno pregledati letal, s katerimi upravljajo. No, sam sem potnik, sem zaskrbljen, me je pravzaprav strah, bojim se letalske nesreče. In res upam, da bomo imeli še vedno na voljo tudi železniški promet. V vsakem primeru rabimo rešitev tudi za letalski sektor, saj mislim, da bi tukaj lahko še kaj storili. Na milijone in milijone potnikov zadeva letalski promet vsak mesec in vsako leto. Hvala. Thank you. Had Mr. Benify? Najlepša hvala. No, zdaj se ponovno obračam na vas, govorce, ki upam, da boste lahko odgovorili na eno vprašanje, dve, tri vprašanja, vsa vprašanja morda. Uh, V vsakem primeru se zdi, da nas čaka precej zahtevno delo. Začeli bomo z gospodom Emenom Janom, potem pa boste na vrsto prišli še ostali, ki boste imeli možnost eh, na hitro odgovoriti na ta vprašanja. Verjetno boste mogli odgovoriti na vsa vprašanja, vendar eh, se mi zdi, da verjetno zdaj že veste, kateri vidiki so najpomembnejši. Gospod Džan. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi želel pomiriti glede varnosti leto. Mislim, da še vedno lahko potujemo z letali, to je še vedno najbolj varno prevozno sredstvo. Čeprav prihaja do zlorabe v nekaterih lokalnih letalskih podjetjih, vendar pa je kredibilnost eh, velikega števila letalskih podjetij, vključno nizko, nizko vse novni, mi spoštujejo standarde IASA glede varnosti. Nekaj kratkih odgovorov. Najprej glede prevoznikov zalivskih držav. To je res velika problematika. Tri letalske družbe so predajale delo pod izvajalcem. 42 eh, milijonov evrov je bilo zato namenjeno v obliki državne pomoči tri družbe je to zadevalo, Etihad, Katar in Emirate. Za Emirate je bilo predvidenih še več sredstev, kar so dobili državno pomoč že prej. Od 59 Airbusov so povečali to število leto na 380 letal v floti. Airphone Skylem ima 15, Airphone Skylem 14, nobena letalska družba torej nima takih prednosti. In obenem so tudi eh, davki bistveno nižji kot v Evropi, do desetkrat nižji, naprimer. Torej imamo istega lastnika ki ima v lasti tako letalsko družbo, kot tudi naftne vire, torej gorivo in pa letališče. To je ista oseba. V Evropi bi to prav gotovo bilo prepovedano ali pa je prepovedano. Konkurenčni pogoji se tukaj sploh ne spoštujejo. Pay to flight, to je načelo, ki ga moramo obsojati, vendar pa prav tako ne gre za večinsko prakso letalskih družb. če že obstajajo nekatere letalske družbe, pa prav gotovo večinoma letalske družbe spoštujejo načela lojalne konkurence, kar velja tudi za sodelovanje z tretjimi državami, zato imamo predvideno tudi uredbo 648 iz leta 2004. Prav tako je treba spoštovati socialna pravila, to je še kako pomembno. Obsoditi moramo kakršno koli zlorabo lažnih samozaposlenih. ne gre za to, da bi bila zakonodaja tukaj nejasna. Prvonša deres je delala tudi na direktivi o napotitvi delavcev in danes imamo jasna pravila oziroma določbe Evropske komisije iz leta 2002, kjer so jasno opredeljene tudi meril, merila, ki jih moramo uporabljati in uporabljati ter spoštovati tudi pravila. Dobro vem, eh, zakaj gre. Sam sem bil tudi v komunikaciji, čeprav sem takrat prosil, da odstopim od svojega položaja. Na sodišču je prišlo tudi do določene zadeve oziroma sodbe, vendar pa tukaj ni bilo eh, nobene negativne razsodbe. Saj so bili stvari dovolj jasne. Potem pa še tretje države, gre za sektorski sistem. Tako kot v pomorskem sektorju. Danes govorijo, da morda se s tem ne ukvarjamo, nekaj letalskih prevoznikov lahko to ignorira. Poiskati moramo torej nekakšen način, da bomo zmanjšali stroške. 74 odstotkov eh, socialnih eh, stroškov oziroma dajatov za pomoroščake financira Francija in tako bi morali poskrbeti tudi za letalski eh, sektor. Zahtevamo določene finančne družbe in pa socialne družbe, ki se morajo spoštovati tudi na letališčih. V Evropi imamo danes največje dajatve za ta sektor. To je povezano tudi z varnostjo na letališčih. Združene države prevzame 60 odstotkov teh dajatov, jih krijejo. To je torej dožnost države. V Evropi pa ni tako. Letalske družbe so tiste, ki morajo plačevati za varnostne preglede, tako da se recimo na letališču preveri, ali nimate na sebi kaj nezakonitega. O teh možnostih smo se pogovarjali tudi z svetom, vendar si ta ni želel podpriti take pobude. Zdaj pa še glede varnosti letov. Za nas je to zelo pomembno. varnost leto lahko zagotovimo za določene vrste pogodb. Ne govorim zdaj tukaj nujno o lažnih samozaposlenih. Pri nekaterih pogodbah lahko pride do nevarnosti na ravni samozaposlenih. Dobili smo tudi določen komentar generalnega direktorata MUV, Kako se bodo stvari odvijale, če ima podjetje zaposlena dva samo zaposlena? Kdo bo odgovoren v primeru, da se stvari zalomijo? Konvencija pravi, da če niste odgovorni, lahko zahtevate odškodnino. Če bi podjetje reklo, no, nismo mi odgovorni, ampak je ta samo zaposleni odgovorni povedal, kakšno je moje zdravstveno stanje. Kaj se zgodi potem v tem primeru? Kaj naj stori ta samo zaposleni? Rekl bom, ta pogodba je bila sklenjena v slabi veri. In potem bomo potrebovali na leta in leta deset let, da bomo ugotovili, kdo je odgovoren. V delovni skupini smo prejeli tudi poročilo, ki se je ukvarjalo s tem. In želeli so povzeti to zamisel, da se opredeli, kdo je odgovoren, kdo je kriv. zato da se upošteva ta problematika. In v tem primeru je s podjetjem upravljala Danska oziroma nek danski podjetnik in tukaj so bile stvari zelo hitro rešičene. Nekoliko več časa sem si je vzel. Mislim, da sem se odzval na skoraj vsa vprašanja. Potem pa še te home base oziroma domače baze tukaj prišlo do določenih sprememb pravil zaradi tega, da se zagotovi boljše pogoje, vendar pa si um, letalska podjetja ne želijo preveč razpravljati o tem. Hvala. E, Madam Elizabeta Čiča. Najlepša hvala, gospod Elizabet Čiča. Izvolite. Se bom odzvala kar v italijanščini. Skušala odgovoriti na nekatera izmed vprašanj. Nekaj bom povedala le o posadki na letih, o stevardesah in stevardih. Nekaj rešitev smo že videli na prosovnicah in o teh bomo razmišljali tudi v prihodnosti. Zaenkrat se lahko o tem pogovarjamo le v okviru socialnega dialoga, to pa je že bolje kot nič mislimo, da bo nujno potrebno, da se bolj poglobljeno pogovorimo o tem z Evropskim parlamentom in z odbori. Morda bomo res lahko oblikovali rešitve za te težave. Zdaj pa glavna problematika, ki zadeva posadke. Oddajanje pogod zunanjim izvajalcem. Ena izmed glavnih težav je v slabi kakovosti usposabljanja v državah izven Evropske unije. Nobenih specifičnih standardov ni, ne vemo, kako se usposabljajo letalske posadke izven države Evropske unije. In evropske posadke lahko nam zamislijo tudi ljudje, ki prihajajo izven Evropske unije, tako kot uh, pri pomorščakih. Številni pomorščaki niso državljani Evropske unije in to lahko povzroča in ogroža tudi varnost. Oziroma povzroča težave za varnost. Sindikati ne morejo zaustaviti tega trenda, vsaj ne s kakšnim rednim postopkom, nobenega realnega mehanizma ni zato, da bi se sankcioniralo podjetja, ki uporabljajo nezakonite poslovne modele ali pa modele zaposlovanja. seveda poznamo, kaj počne EASA, vendar pa mislim, da ni predvidena nobena schema kaznovanja v primeru, da družba obide, krši pravila in ne vemo, kako se lahko organi civilnega letalstva v posameznih državah članicah s tem soočajo. Eden od eh, poslancev oziroma poslanka je govorila tudi o vprašanju bolniškega dopusta za noseče ženske. Zavedamo se, da je nevarno, da na letalih delajo stevardese, ki so noseče ali pa že visoko noseče, da jih ženemo priko njihovih fizičnih zmožnostih. Ne govorimo o delovnem mestu, kjer zaposleni sedi v pisarni in opravlja pisarniško delo. Ne, gre za vrsto poklica, ko mora biti zaposleni ob vsakem času pripravljen delovati v primeru izrednih razmer. Če se zgodi neka taka nujna situacija in eh, se vrdesa ne more hitro odreagirati, naprimer, ko treba odpreti težka vrata, potem je prav gotovo ogrožena tudi varnost letala in potnike, potnikov. Če se ta pravila prežene do takšnih skrajnosti, kot se pogosto dogaja tudi v anglosaškem letalskem prostoru, potem mislim, da je to lahko problematično zdaj pa še gospod Horn, podpredsednik eh, Evropskega združenja Cockpit. Najlepša hvala, skušal bom na nekatere vprašanja odgovoriti v sklopih. Nekaj vprašanj je bilo vezanih na mednarodno organizacijo dela in pa na to, da smo globalna industrija. Da, ILO ima tukaj nekakšno ulogo, mislim, da bi morali dobiti konvencijo, ki je podobna konvenciji o pomorskem prometu, vendar pa bo to zelo počasen proces, potrebujemo tudi konsens, konsens strani delodajalcev in vlade. Zaenkrat še posebej strani vlade, od njih je bilo težko dobiti takšno soglasje. Kdo mora storiti prvi korak? Mislim, da Evropa. Če ne bomo znali počistiti pred svojim pragom, potem ne moremo zahtevati od drugih v globalnem kontekstu, da storijo podobno. Uh, imamo usklajen zakonodajni sistem in obenem imamo institucije, ki lahko ukrepajo, če želijo. Kako se bomo tega lotili? Nekdo je omenil to vprašanje. Po eni strani imamo zelo liberalen GD Move, pa nekoliko manj liberalen, ampak eh, predvsej bolj vpliven GD za zaposlovanje. Potrebujemo torej vodilno vlogo, ki jo mora prevzeti Evropska komisija, prav tako Evropski parlament, ki mora tiste, ki so odgovorni, usmerjati v pravo smer. Zato smo tukaj. No, če nam bo to uspelo, se moramo vprašati tudi, kako realistično izboljšati sistem EU. Ne moramo spremeniti tega, kaj se bo dogajalo z letalskimi posadkami in morda to sploh ni potrebno, vendar številne težave, o katerih smo se pogovarjali za misel domače baze, ki dejansko letalski prevoznik ima sedež, kako je za težavo lažnega samozaposlovanja. No, vsem tem problemom je skupno eno, da je tukaj element izbire, prostovoljne izbire za letalskega prevoznika glede tega, kako se odzivati na ta vprašanja. Oni se odločajo, no, domača baza bo tukaj, glavni sedež bo tam, ali pa razsojajo o tem, ste samo zaposleni, niste samo zaposleni. In tukaj gre za res arbitrarne izbire. Kakšna situacija na terenu je zelo težko oceniti. Lahko bi bilo torej pogledati, kje ima prevoznik eh, večino dejavnosti, kje je zaposlen eh, neki pilot, naprimer. Nikakor pa ni mogoče tega popolnoma nadzirati. O zaposlovanju moramo razmišljati tudi na osnovi jasnih meril, ugotoviti, ali je nekdo samo zaposlen ali ne, ne pa da to izbiro oziroma opredelitev določi nekdo, ki je zaposlen v letalskem prevozniku in eh, seveda ima določen interes glede tega, ali odgovori pritrdilno ali negativno. Če bomo pustili prevoznikom, da počnejo, kar želijo, se bo poljubno otočalo o tem, kje naj se ureja te dejavnosti in kako se določi kraj za poslice. No, če bi želeli urediti to situacijo, bi potrebovali tudi standard glede obravnave. Če nekdo potuje po, oziroma se ga predstavlja po različnih bazah po celi Evropi, potem potrebuje enoten standard socialne zaščite v smislu nastanitve, bivališča socialne varnosti, dejatov in tako dalje. Če pa bomo to povezali tudi z ustrezno oceno tega, kje je domača baza, kje je sedež zaposlitve, bo čisto vseeno, kakšen bo odgovor, imeli bomo na voljo ustrezne določbe, ki bodo pokrivale tudi te vidike. S tem pa se lahko lotim še drugega vidika, o katerem so govorili poslanci in poslanke, če bomo izbrali le tri glavne stvari, ki jih moramo doseči z letalskim svežnjem, katere so najpomembnejše. Mal bom pogoljufal in eh, nekaj izpustil iz teh treh točk. Kar nekaj poslancev in poslank je danes eh, povdarilo pay to fly načelo, nič, njih ur za nekatere ključne. Uh, varnostne delavce, nekateri so tudi dejali, da se bojijo, morda ste si želeli, da vas pomirim. No, ne moram vas pomiriti. Čista norost se dogaja v letalskem sektorju. To, kar se dogaja danes, jutri in naslednji teden, to je čisto absurdno in enostavno ne razumem, zakaj ne zaženemo alarma in pre, prečimo takšno prakso. Tako vas lahko pomirim. To preprečite, prepo, to je treba prepovedati in tako bomo odpravili te težave. Treba bo zagotoviti tudi nekakšno obvezno usposabljanje ali pa pripravništvo, zato da bomo premustili vrzel med eh, usposabljanjem in eh, samim opravljanjem poklica. Poleg teh eh, treh vsebinskih elementov pa bi se lotil še treh točk sprosojnice. Najprej pravilo domače baze, tako kot sem ravno kar razložil. Uh, Razmišljati moramo tudi o tem, kako bomo ocenjevali status zaposlitve, tako da bo to pravična ocena, ne nekakšno zavajanje. Obenem pa moramo razrešiti tudi vprašanje zastave ugodnosti. To zadeva predvsem, kako je z pravili glede zaposlovanja izven države članice Evropske unije in kako bo povezana zakonodaja tiste države z standardi. Tako bi rešili številne primere, kjer je preveč dvoumnosti za nacionalne organe, ki ne morejo nadzirati takšnih eh, zadev. Tudi jasa bi prevzela nekoliko bolj konkretno lovo. Upam, da sem odgovoril deloma na vaše vprašanje. Hvala. Eh, eh. Najlepša hvala, profesor Turnbull. Izvolite. Najlepša hvala. Na nekatera vprašanja bom odgovoril v sklopih. Veliko je bilo pripom glede napetosti med GD Move, GD Ample, delodajalci, zaposlenimi in to, kar je bistveno, to, kar moramo razumeti, je, kako se trg razvija. Ko so začele s svojimi dejavnostmi nizkocenovne, ponudnice storitev eh, niso letele naprimer v pogodnih eh, časih, eh, niso ponujale vseh možnih vidikov storitev, dlje je čas za storitev zemljske skrbe za potnike in tako dalje. Različna podjetja so se različno lotevala tega. Zdaj, ko pa ta podjetja rastejo, bolj neposredno konkurirajo tudi tistim starejšim letalskim prevoznikom na primarnih letališčih. Konkurenca je hujša za potrošnike je zelo pomembno, da dobijo ustrezne informacije o proizvodih, ki jih kupujejo oziroma storitvah, ki jih plačujejo. Če se ljudje tega ne bodo zavedali, zavedali lahko stavite na to, da nek običajni smrtnik ne bo vedel, kakšni so pogoji na krovu teh letal. Imam prijatelje, ki niso zelo dobri vozniki, Morda bi bil čisto zadovoljen, če bi se z njimi peljal naokoli po mestu, morda pa mi ne bi bilo tako prijetno, če bi se moral z njimi peljati po avtocesti. No, če imam te informacije na voljo, potem morajo imeti tudi potrošniki te informacije na voljo. Jaz se, na primer, po svoji vesti odločam, da kupujem, eh, na primer, hrano iz prvične trgovine in tako dalje. To je zelo pomembno za potrošnike, da imajo to svobodno izbiro. Potem pa še nekaj vprašanja povezana glede tega, kaj lahko storimo in kje začeti. Nekdo je omenjal pravice sindikatov, to je temeljnega pomena. Moramo razlikovati med podjetjem kot je EasyJet in ki priznava ulogo sindikatov, ter sklepa tudi pogodbe na osnovi države članice, torej v Nemčiji veljajo nemška pogodbe, druge pogodbe druge države in podobno velja tudi za Ryanair. Na Irskem so trenutno pripravljeni predlogi, da se uredi situacija s priznavanjem sindikatov. To je bistvenega pomena. Tudi to, kar se dogaja na Danskem, jasno kaže na te težave če bomo lahko za delavce zagotovili ustrezno zastopanost, potem bo to najpomembnejši prvi korak v tem procesu. Potem pa še, kako je z različnimi prevoznimi sredstvi, kakšna je situacija v pomorskem sektorju, železnicah in tako dalje. No, če kapital lahko zelo mobilen, so lahko mobilni tudi delovci in zaradi tega je treba razmišljati tudi o specifičnih pravilih in eh, določbah za prometni sektor. Kot ste nekateri povedali, lahko nekatere organizacije združene te stvari urejajo in skrbijo za to, da se stvari učinkovito izvajajo potem pa še vprašanje tega, kako izvrševati te uredbe. Ko se, naprimer, država odloči za določeno pobudo, lahko podjetje enostavno preseli sedež. Zato mislim, da potrebujemo res vse evropsko uredbo za izvrševanje teh zakonodajnih aktov, še posebej za sektor kot je prometni. Najlepša hvala. Še gospod Gilis in gospa Valke. Tako kot John, tudi sam menim, da vas ne morem pomiriti, zato nimamo dovolj dobrih razlogov. Enemu izmed poslancev sem povedal, da po naši predstavitvi potovanje z letalom nikoli ne bo več enako. No, sklic na pomorsko konvencijo in na pomorski promet. Zakaj je to pomembno? Ko pomorski sektor ni bil liberaliziran po drugi svetovni vojni, je združena, so združene države imele največjo trgovinsko floto na svetu. Takoj po liberalizaciji pa je bila situacija popolnoma drugačna. Ta flota je bila izbrisana. Ne moremo pozabiti na pomorski sektor, ki se sooča s številnimi varnostnimi vprašanji in ukrepi, še posebej, ko gre za zastavo plovbe, za zastavo ugodnosti, za posadke in tako dalje. Govorimo tudi o konceptu, kot je cruise of convenience, torej posadke ugodnosti, kjer delodajalci iščejo najcenejšo posadko ne le v Evropi, ampak po celem svetu. Težava ni le evropska, ampak globalna. Zadnje spremembe kažejo na pomen osnovnih načel. 65 odstotkov bilo dopravijo, da ugodni pogoje tudi neposredno vplivajo na njihovo zmožnost, da se pravilno odločajo. Tega ne moremo spregledati. Glede na to, da težava ni le evropska, ampak globalna. Potrebujemo mednarodni pristop, ki bo jasen. Evropa mora biti pri tem vodilna in ne smemo pozabiti na to, da če bomo oblikovali nova pravila, bo treba ta pravila tudi izvrševati. Nihče ne bo imel koristi od prostovoljnih določb, ki jih ne bo mogoče izvrševati. Te ne bodo nečesar spremenili. Integrirani pristop, ki sem ga omenil, je multidisciplinarni in vključuje vse različne ravni, če je mogoče tudi mednarodno raven ali pa vsaj evropsko raven. To pa pomeni tudi, da je treba upoštevati tako socialni kot prometni vidik ter stališče specifičnih varnostnih organov z načelom domače baze smo lahko videli, da če znamo preslikamo koncept, ki je bil oblikovan za varnostne določbe in to potem prilepimo v uredbo o socialni varnosti, potem nastanejo težave. Zaradi tega, ker koncepti niso jasno opredeljeni. In jih zato ni mogoče izvrševati. Države, ki so povezane z varnostjo, so povezane tudi z odgovornostjo. V verigi podizvajalcev je treba ugotavljati, kdo bo odgovoren v primeru škode in nesreč. Naprimer, koga naj bi opredelili kot operaterja. Operater je naprimer ključni pojem, tudi ko razpravljamo o uporabi načela domače baze. Če povzamem, mislim, da moramo povdariti troje. Veljavna zakonodaja ni zaščitena pred spremembami v prihodnosti. Če vas zanima, kaj se bo zgodilo z letalskim sektorjem, si ogledajte, kaj se je dogajalo s pomorskim. To se dogaja že zdaj. Posadke ugodnosti so že nekaj, kar se išče izven Evropske unije, imajo domačo bazo izven Evropske unije in s tem se moramo soočiti. Drugič, vprašanja vezana na trg dela. Scheme pay to fly moramo prepovedati, vendar pa ne pozabimo, da so ta načela vzpostavljena zaradi tega, ker obstaja tudi tržišče za uporabljanje tega načela. Zdi se, da so ljudje pripravljeni delati v okviru te scheme, ne glede na vsa varnostna vprašanja, ki se posledično porajajo. še posebej v prekarni situaciji, v kateri se nekateri znajdejo. To je neposredno povezano z pripravljenostjo pilotov, da sprejmajo rizične situacije. Potrebujemo multidisciplinaren pristop, tako v smislu prenovitve pravnega okvira, kot tudi v smislu izvrševanja pravil. Vsi pristojni organi in vsi deležniki bi morali sodelovati pri tem. Hvala. Thank you all. Hvala vsem skupaj za vaše prispevke. Veseli me, da ste lahko bili na tej javni obravnavi in da ste skušali odgovoriti na vse postavljene vprašanja. Pripričana sem, da se bomo še srečali. Mi bomo spremljali ta dejstva, ukrepali na podlagi teh dejstev in dane situacije kajti že leta se ukvarjamo tudi s sektorjem prometa, ampak bolj je šlo za kabotažo in pa cestni promet, eh, s katerima se je ukvarjal odbor Empel. Univerza v Gentu je bila zaprošena, da preuči, eh, kakšno je stanje pri pilotih in njihovih delovnih pogojih. In potem je tudi naš odbor začel uh, obdelovati druge, druga področja m, mm, prometnega sektorja. Zdaj pa pritiskamo na komisijo, naj spet ukrepa, naj stori več. Komisija bo imela kasneje Eh, javno obravnavo, mogoče boste tudi vi na njej sodelovali, če boste želeli. In eh, naše stališče je, da mora priti do sprememb. Kaj ti dobivamo relevantne podatke iz različnih koncev letalskega sektorja, zato potrebujemo spremembe. Hvala lepa, da ste bili z nami, hvala za vaše prispevke. Pripričana sem, da se bomo še videli. Hvala. Tako, zdaj smo pri dnevnem redu. Točka 14. Učinkovita raba virov, prehod na krožno gospodarstvo. Gre za 67 predlogov sprememb v zvezi z osnutkom mnenja, eh, ki ga je pripravil odbor NV v zvezi z učinkovito rabo virov besedo, dajem poročevalki gospe Begin. Izvolite. Hvala, predsednica. Najprej bi se zahvalila kolegom za predloge sprememb. Zelo me veseli, ko vidim, da so ljudje na podobni valovni dolžini, tako da sem lahko sprejela večino predlogov. Verjetno bo naše poročilo pripravilo Evropsko komisijo, da pripravi um, ambiciozen predlog do konca leta 2015, glede tega, kar je nekoč bilo že umaknjeno. Vemo, uh, da uh, so bile države članice v evropski krizi, da si prizadevajo ustvariti več delovnih mest, eh, želijo okrepiti ne samo industrijo, temveč tudi družbo kot celoto. Ne želimo samo potrošniškega modela funkcioniranja, temveč eh, bolj učinkovit trajnostni model. In tudi eh, z lokalnega stališča lahko vidimo tukaj takojšnji učinek, kajti ravno lokalno gledano je globalizacija pomenila precejšen vpliv. Pomemben je S, si potrebujemo davčne pobude uh, glede preno, obnovljivih virov energije, gre za uh, različne stopnje DDV-ja, gre za uh, eh, ronanje z odpadki. In to so vse področja, kjer lahko ustvarjamo delovna mesta na področju recikliranja. Komisija mora biti daljnovidna, pripraviti mora določbe, ki mm, bodo zagotovile ustrezna javna naročila, treba je upoštevati socialna, okoljska vprašanja, um, industrijska vprašanja. Samo s konkretnimi ukrepi lahko dosežemo rezultate in upam, da se bomo premaknili od besed k akcijam. Sekretarjat je nedavno vsem kolegom in poročevalcem v senci uh, poslal uh, Eh, kompromisne predloge s premembo, vam, da boste vsi pokazali dobro voljo in da bomo lahko sedolovali. Hvala. Hvala. Gospod Labrije. Merci, madame la, la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo na hitro bom povedal. Najprej se zahvaljujem poročevalki Ticani Bigan, pa tudi uh, fiktivnim poročevalcem, torej vsem tistim eh, poročevalcem, vsem, ki so delali na tem besedilu. Zahvaljujem pa se tudi svetovalcem politične skupine za podporo. Številni predlogi sprememb se mi zdijo zanimivi in so splošno gledano skladni tudi s politično linijo ELS. Nekaj spremembe treba seveda še vnesti, zato da bomo našli konsens med enimi in drugimi. Bi pa želel povdariti skepticizem glede prvega in osmega odstavka. Pri prvem odstavku naprej se mi zdi, da bi lahko našli konsensus eh, v vsebinskem smislu. Strinjamo se z dejstvom, da je škoda, da je Evropska komisija umaknila zakonodajni svežen, ki je bil najprej predviden za krožno gospodarstvo. Do konca leta pa bi si želeli imeti nov predlog. V tem odsaku bi torej želeli imeti, imeti pravo formulacijo, ki bi odražala tudi pozitiven pristop. Torej, da bi imeli nekakšno poročilo strani Evropske komisije in tudi skladno z jasno časovnico. Potem pa še osmi odstavek seveda države članice ne bi smeli spodbujati, eh, morajo spodbujati prehod na krožno gospodarstvo, vendar pa ne smemo imeti preveč zavezujočega pristopa. Krožno gospodarstvo mora postati pravi gospodarski, socialni in okoljski projekt in se ne sme pretvoriti v nekakšen dopolnilni ukrep za tiste države članice, ki se že soočajo z težavami zaradi zmanjšanja javnih primankljajev. Hvala. Uh, Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Silikiotisu. Eh, Hvala lepa. Ja, tudi mi, ki zastopamo GUE, lahko rečemo, da se strinjamo z mnogimi predlogi. To gre v pravo smer, gre v smer zaščite uh, delojemalcev in njihovo varnost. Pri predlogih sprememb jih je nekaj, ki jih podpiramo, ampak veseli bi bili tudi, če bi imeli tudi eh, kompromisne predloge. Potrebujemo javne naložbe, eh, trajnostno gospodarstvo, to, potre, to podpiramo, ne moremo pa se strinjati s tistimi predlogi sprememb, ki obdavčitev prenaša na potrošnike. To ne gre, s tem se ne strinjamo. Zato smo tudi sami pripravili predloge sprememb, ki so proti temu. Seveda je treba varovati okolje, hkrati pa je pomembno, da Eh, ohranjamo tudi delovna mesta, potrebujemo trajnostna, varna eh, delovna mesta in eh, lahko rečem, da smo pripravljeni na sodelovanje glede priprave kompromisa in predlogov sprememb. Poročevalki smo na voljo in zahvaljujemo se ji doslej opravljeno delo. hvala. Časovnica je pa naslednja. Glasujemo 28. maja v odboru MP. Glasovanje v odboru NV bo 16. in 17. junija. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo julija. Točka 15 na dnevnem redu socialno podjetništvo in socialne inovacije za preprečevanje brezposelnosti. To eh, zadeva eh, osnutek poločila na jasno pobudo poročevalke gospe Lope Fontanje, zato ji predajam besedo, zvolite. Hvala, mm, gospa predsednica. danes predstavljamo ta projekt v zvezi s socialnim gospodarstvom in socialnimi inovacijami v boju proti brezposelnosti. To je izredno pomembna tema. Socialno gospodarstvo ponuja zaposlitve mnogim, če si pogledamo statistične podatke, je to zelo pomembno, Eh, tudi za rast v prihodnje. In zato mora tudi Evropski parlament odkrito eh, oblikovati stališče o tej temi. Seveda imamo tukaj priporočila različnih organizacij in predstavnikov sektorja, cenim njihovo pomoč. Ehm, upam, da so eh, glavne zamisli ustrezno zabeležene v poročilu. Seveda smo omejeni s številom strani, tako da nismo mogli vnesti prav vsega, kar smo hoteli. To se pogosto zgodi. Ampak mislim, da smo z vsemi prispevki, poslanci in pa poslancev in poročevalcev v senci na dobri poti, da izboljšamo besedilo. Rok je 21. maj, opovdne. Tudi sama bom predstavila nekaj predlogov sprememb, namenjenih eh, izboljšanju besedila, tudi nekaj popravkov je še potrebnih. Pomembno je tudi razlikovati med socialnim gospodarstvom in podjetji v okviru socialnega gospodarstva ter, ter uh, tradicionalnim gospodarstvom. Kajti tista prva imajo uh, za cilj, socialni učinek, recimo, da se zagotovi zaposlovanje, storitve oziroma da se zagotovi ustrezen uh, socialni učinek. Ampak to gre dle od eh, dejavnosti tradicionalnih podjetij. Pri tradicionalnih podjetjih gre večinoma za čim večji dobiček. Zato je izredno pomembno, da. Uh, stvari ustrezno opredelimo. Treba je razlikovati eh, tudi med podjetji, ki sicer imajo eh, določeno odgovornost do okolja, v katerem delajo, ampak eh, njihov namen je v svoji osnovi komercialen. Ko pa gre za socialne inovacije, kar je tudi del naslova tega poročila, smo skušali zadevo opredeliti v uvodni izjavi F. Ampak dobro bi bilo dobiti tudi mnenje poročevalcev sence v zvezi, v zvezi s to opredelitvijo. Drugič, socialno gospodarstvo pozitivno vpliva na doseganje ciljev iz strategije 2020. To zlasti velja za zmanjševanje revščine in pa pospeševanje zaposlovanja. komercialna podjetja se ne osredotočajo izključno na čim večji dobiček, temveč imajo dolgoročno strategijo. Proizvodi in storitve, ki jih ponujajo, bodo ostali konkurenčni dolgoročno. Mogoče lahko podam pozitiven primer iz Španije pri nas je stopnja brezposelnosti visoka. Mnoga podjetja so morala zapreti svoja vrata med krizo in eh, socialna podjetja v Španiji se niso samo bolje uprla krizi, temveč so tudi ustvarila ogromno novih delovnih mest hkrati je tudi vse več uh, novih socialnih podjetij v okviru socialnega gospodarstva od leta 2008 dalje. Seveda so tukaj še določeni vidiki, ki jih je treba izboljšati, tako da bodo lahko uh, podjetja v okviru socialnega gospodarstva izkoristila svoj potencial. Gre za običajne probleme, s katerimi se soočajo tudi konvencionalna uh, podjetja, ampak uh, ko gre za socialna podjetja, ljudje napačno razumejo, da zato, ker so del socialnega gospodarstva, so ta podjetja tudi manj konkurenčna. Potrebujemo torej manj birokracije in boljši dostop do finančnih sredstev. Potem pa je tukaj še ena pomembna stvar. Treba je eh, spodbujati podjetja v okviru socialnega gospodarstva, eh, izboljšati treba informacije, izmenjevati si je treba izkušnje, najboljše prakse in podobno. Ključna točka poročila pa se nanaša na financiranje podjetja v socialnem gospodarstvu imajo več težav kot uh, konvencionalna podjetja. kajti tukaj ne gre samo za Evropski socialni sklad, gre tudi za mikrofinanciranje, mikroposojila, o tem smo govorili že do povdne, mislim pa, da je v tem okviru to tudi pomembno. Evropski sklad za strateške naložbe eh, bi moral pokriti tudi ta sektor. Gospa predsednica, na koncu pa bi omenila še usposabljanje. Stalno usposabljanje je izredno pomembno kaj ti potrebujemo kvalificirane delavce. In eh, tudi samo usposabljanje mora potekati s pogledom v prihodnost. Mladi mm, bi morali imeti pozitivno sliko o usposabljanju in eh, socialnih vidikih. In to bo pomagalo socialnemu gospodarstvu, da se bolje prilagodi in da bo bolj odporno v prihodnosti. Hvala lepa. Brando Benifaj, uh, poročevalec v Senci iz SND. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi čestital poročevalki za osnutek. Strinjam se z večino zapisanega. In eh, všeč uh, mi način, kako je vse formulirano. Tudi sam se bom potrudil uh, priskrbeti uh, prispevek iz naše poslanske skupine. Uh, Dokument ocenjuje resnost eh, gospodarske krize v Evropi. Vemo, kako je ta vplivala na revnost, socialno izključevanje in eh, zaposlovanje oziroma brezposelnost, zrasti brezposelnost mladih. Danes vidimo, da se dogajajo spremembe na nacionalni ravni, na evropski ravni. Treba je poseči eh, in tukaj je socialno gospodarstvo, podjetja v okviru socialnega gospodarstva nam lahko pomagajo izboljšati stanje. Socialno gospodarstvo ne pomeni samo upravljanja podjetij, temveč eh, so zajete tudi osnovne eh, vrednote, recimo trajnostni razvoj in vključenost. Mogoče se zdi, da to ni povezano eh, z maksimizacijo dobička verjetno res ni, kajti to je bil, eh, bila naša usmeritev v preteklosti. Treba si je pogledati najboljše prakse v sektorju in to mora biti del poročila, da dosežemo cilje. Potem pa je tukaj še ena stvar, ki je po mojem mnenju zelo pomembna. Gre za sposobnost ustvarjanja delovnih mest eh, v podjetjih v socialnem gospodarstvu. kar nekaj točk bom pripravil na to temo in upam, da bodo kolegi to podprli. Na koncu pa bi poročevalko zaprosil za pojasnilo v zvezi z stavko 17, ki pravi, da bi morala Evropska komisija biti čim bolj prožna pri uporabi evropskih pravil za državne pomoči uh, v primeru socialnih podjetij. To je uh, resnična skrb, uh, in mogoče bi lahko navedli nekaj primerov, kjer je uh, državna pomoč povzročila težave za podjetja v sektorju. Prosim, da mi poveste, za kakšne primere je to šlo, če veste. Gospa Harkin je naslednja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, se opravičujem poročevalki, da sem pozna, ampak sem pa prebrala vaše poročilo in moram reči, da se strinjam z glavno usmeritvijo. Zlasti se strinjam, da je cilj socialnega podjetja doseči pozitiven socialni učinek, ne pa povečati dobiček. In to je tudi zapisano v uredbi 2013 o vzpostavitvi eh, oziroma zagotavljanju sredstev za socialno podjetništvo. Tukaj se strinjam. Potrebujemo močne eh, lokalne, regionalne korenine. To je uh, osnova in potem lahko eh, socialna podjetja močno prispevajo k izboljšanju socialne in teritorijalne kohezije. Še nekaj drugih komentarjev na kratko bi podala. V to poročilo, če je možno, bi nekako vključila zamisel, da, kulturno gledano, nekatere zamisli o podjetnikih eh, odvračajo od prezemanja eh, odgovornosti oziroma od tveganja recimo ta stigma neuspeha. Inovatori so ljudje, ki prinašajo nove zamisli, uh, nove rešitve za socialna vprašanja, tako da moramo na nek način uh, povdariti tudi izobraževanje na področju uh, podjetništva. Brala sem predloge sprememb na to temo v drugem poročilu. Ne samo, da se je treba osredotočiti na izobraževanje, torej to ni izključna, temveč to mora biti del celotnega pristopa. Eh, študenti bi morali sodelovati pri različnih dogodkih, tako da bi se spodbudilo inovativno razmišljanje. Ne gre za to, da bi to moral biti cilj samega izobraževanja, ampak tak pristop bi moral pa biti del izobraževanja. Ko ljudje razmišljajo o podjetnikih, razmišljajo o, o recimo uh, Billu Gatesu ali pa mega uh, milijarderjih, ampak eh, podjetniki niso vsi osredotočeni zgolj na velike dobičke. Vse večjih je takih, ki kombinirajo eh, socialno in podjetniško razsežnost v svojih podjetjih in mislim, da je to treba dejavnost podbujati. Mislim, da je to lahko del vidika izobraževanja, kajti eh, mnoge mlade bodo take zamisli pritegnile. Pa še dve končni vprašanji za poročevalko oziroma eno vprašanje je to. V točki 11 govorite o direktivi o javnih naročilih. Spodbojajo se države članice. Naj zagotovijo, čakajte, da preverim, kako je zapisano. Spodbuja se, da so socialni vidiki ohranjeni tudi v postopkih javnih naročil. Moje vprašanje za poročevalko pa je naslednje. Ker ti direktive same ne poznam prav podrobno, torej spodbujate države članice, da vključijo socialne klauzule in pa uh, socialne merila v javno naročanje. Uh, ne vem, kako je samo direktivo, ampak. Uh, zanima me, ali večina držav članic tega ne počne, ali pa gre tukaj za vprašanje uh, postopka. Zanima me vaše mnenje o tem. No, pa še ena od stvari, ki mi je prišla na misel. Uh, prebrala sem poročila o TTIP-u in sem razmišljala, kako bo nekaj takega delovalo recimo, če se pogajamo o nečem, kako bomo uspeli zaščititi socialna podjetja. No, na koncu pa naj še ponovim to, kar je povedal že kolega iz poslanske skupine S in D. Uh, poročevalka uh, želi prožnost glede mm, državne premoči za socialna podjetja. Vem, da imamo pravilo de minimis, de minimis ampak. Eh, poleg tega me zanima, če ima poročevalka še kakšne dodatne zamisli. Hvala lepa, to je odločilen dokument za delo in veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa, gospod Silikiotis. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej najboljše želje, gospe Fontanje, čestitami za dobro upravljeno delo. V skupini Guje je pomembno, da imamo socialna podjetja, ki res prevzemajo eh, določeno družbeno nalogo v Evropski uniji. Obstaja veliko gibanje, ki je zbralo že predvsej izkušen na tem področju. ampak eh, tukaj je treba uplesti tudi državo. Ta mora zagotoviti socialno varnost, eh, delovna mesta, integracijo. Poskrbiti mora na, za to, da eh, ljudje lahko pridejo na trg delovne sile. Politika pa žal pogosto ne poskrbi za to. Kakšna je pomembna beseda, memorandum, trojka, varčevanje, socialno izključevanje, brezposelnost, to pa so posledice tistih prvih treh naštetih. Žal je tako, da če država ne izrazi dovolj podpore, se uničijo vsa upanja, da bi sploh lahko prišlo do boljšega. Pomembno je, da naredimo korak v pozitivno smer, potrebujemo pa integrativne rešitve, ki so možne samo, če prihajajo eh, strani vlad oziroma eh, javnih organov. Država je tista, ki mora investirati. Govorimo o socialnih investicijah, o socialnih podjetjih, ampak to je precej splošno. Uh, nismo specifični, zato bom tudi sam eh, predlagil, eh, predložil predloge sprememb, da opredelimo te pojme. Karima Deli iz skupine zelenih je naslednja. Prezident. Hvala, predsednica. Najprej bi se rada zahvalila gospe poročevalki za to odlično delo. Torej lepe pesme dobili takšno poročilo, kar presentljivo lahko rečem. Tukaj ste res odlično razumeli, eh, kaj pomeni socialno podjetništvo in resno ste vzeli to temo, moram reči. No, ampak vseeno pa nekaj manjka. Eh, globalna vizija manjka, naj povem zakaj. Mi, okoljevarstveniki zeleni, eh, ne govorimo o socialnem podjetništvu, če ne omenjamo zraven besede solidarnost. To ni samo neka podrobnost. Ne. Uh, socialno podjetništvo mora biti solidarno. To ni samo nek dodatek, nekakšen okrasek. To je bistvo. Prav tako to ni nek specifičen sektor. Uh, socialno podjetništvo mora biti solidarno, mora biti horizontalno za vse sektore, za vse panoge. To mora biti splošen model, človeški model, um, model naklonen sodelovanju in pa bolj demokratičen model. To mora biti model novih vrednot, uh, drugačnih vrednot kot pa tiste, ki danes vladajo na trgu. Katere vladajo? Um, nebrzdana konkurenca, socialni dumping, to smo prej slišali, na škodo ljudi, moških žensk, potrošnikov ali pa zaposlenih. In socialna odgovornost podjetij um, ni več zadosti. Torej, potrebujemo nekaj drugega. To solidarno socialno podjetništvo mora biti v spredju celotnega modela. In to moramo rešiti po celotnem gospodarstvu in to čim prej. Zakaj? Ker je to bistvo, če želimo ustvariti nova delovna mesta, torej ravno brezposobnost je velik izziv. Kako to rešiti tako, da eh, bodo delovna mesta bolj stabilna, bolj trajnostna, bolj vzdržna, prav tako pa, eh, da se jih ne bo dalo kar seliti po celem svetu. To gospodarstvo ki bo solidarno in pa socialno, mora biti takšno, da bomo bolje ocenili naše gospodarstvo. To gospodarstvo kaže, kako, eh, ne vem kako to v angliščini povedati, ampak eh, naši kazalci so um, nesmiselni, torej križem kražem, ker ne upoštevajo realnosti. V bistvu niso v skladu s potrebami evropskih državljanov. Zato je ravno to solidarno socialno gospodarstvo uh, nekaj, kar bo pomenilo več kot sama gospodarska rast. Tudi če večje rasti ne bo, še vedno lahko oblikujemo solidarno podjetništvo. Omenili ste, da takšna podjetja ne pridobijo finančnih sredstva. Pa gledajte, to ni vse. Moramo iti dlje kot to gre tudi za davčni sistem. Pogosto se govori o specifičnem davčnem sistemu za pomoč MSP-jem. MSP to lahko storimo v določenih mejah, ampak zakaj ne bi pomagali tudi tem eh, solidarnim socialnim podjetjem, ker ravno ta podjetja pomagajo ljudem, da bolje živijo. In mislim, da bi lahko ta sistem uh, drugačnih davkov vključili v svoje poročilo naprimer govorim o 170 um, tisoč uh, zadrug po Evropi, ki delajo na tem področju. To sem povedala že ta teden na drugi konferenci in torej še enkrat moram povedati. Zadruge moramo bolje pripoznati in jih moramo bolje podpreti, tako da v prihodnosti vendarle eh, bo več državljanov delov v teh zadrugah. Pa še nekaj, samo 6 odstotkov. Eh, delavcev v Evropi dela v tem sektorju. Ta sektor je premalo cenjen, kar pomeni, da moramo iti predvsej dlje. Ja, se kočujem. Torej, želimo, da so mlada podjetja um, stabilna, torej, da preživijo prvo leto, kajti pogosto um, ne preživijo prvega leta sedaj nas čaka še um, 8 mesecev do mednarodnega um, vrha glede podnebnih sprememb v Parizu. Torej, to bo res uh, srečne z našo usodo, z našo prihodnostjo. In v tem poročilu tudi niste zadosti omenjali te povezave med gospodarstvom in pa planetom, med okoljevarstvenostjo. Ravno to mislim, da je sistem, ki nas bo pripeljal v boljšo prihodnost, v bolj solidarno prihodnost. Kar pomeni, Vse te cilje moramo bolje izpostaviti tudi v vašem poročilu. Torej, uh, socialna kohezija, teritorijalna kohezija, pa tudi varstvo okolja. Vsem tem moramo dati pomembno vlogo v dokumentu. In bom tudi pripravila kar nekaj predlogov sprememb, zato da bi tako preoblikovali poročilo. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa za teh par sekund več. Thank you. Uh... Hvala, Lara Adja ni navzoča. Tako da dajem besedo gospe Begin. Hvala. Gospa poročevalka je že poudarila, kako pomembno je socialno gospodarstvo uh, za razvoj po krizi. V poročilu na lasno pobudo smo videli kar nekaj točk, ki jih bi želela izpostaviti. Vsaka država članica bi morala spodbojiti socialno gospodarstvo z davčnimi eh, spodbudami in zmanjševanjem eh, stroškov dela. Eh, pomembno je izobraževanje, dobra praksa, raziskave, potrebujemo tudi ustrezno uh, odgovornost podjetij in pa socialno odgovornost. In uh, tako bomo dosegli tudi pomembne socialne učinke, zmanjševali bomo uh, brezposelnost med tistimi, ki so v slabšem položaju. Hkrati pa. Eh, potrebujemo tudi dačne spodbude eh, za socialno gospodarstvo. Eh, hvala, zdaj pa vračam besedo gospe Fontane. Še enkrat, če želi še kaj dodati. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih, mogoče jih lahko na kratko odgovorite. Izvolite, zdaj imate možnost. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Na kratko. vsekakor potrebujemo nadaljno razpravo za izboljšanje tega poročila in razprava gotovo bo zanimiva. Veselim se že prispevkov iz vseh političnih skupin. Za naš odbor je to po mojem ključno vprašanje. Glede komentarja eh, kolega, ki zastopa socialiste, se strinjam, kar nekaj točk je možno dodati. Glede točke 17. Mm, smo slišali nekaj splošnih komentarjev. Imam informacije nekaterih organizacij, da zlasti za MSP je v okviru socialnega gospodarstva eh, težko dobiti podporo kajti podjetja imajo časih preveč delavcev, čeprav so del socialnega gospodarstva. Zato sem govorila o večji prožnosti. Lahko bi govorili recimo o 200 delavcih. To je bil primer, za katerega sem slišala v Belgiji, niso mogli dobiti financ oziroma pomoči. Čeprav je bilo njihovo podjetje del socialnega gospodarstva. Prisluhnila sem tudi gospe Harkin. Veselim se že vnaprej vaših predlogov spremen, mislim, da bodo pomembni. Ehm, glede TTIP-a in eh, socialnega gospodarstva. Lahko rečem, da je to zapleteno vprašanje in eh, dejansko o tem še nisem predosti razmišljala. Tako da bi bilo tudi to koristno vključiti. kolegu iz politične skupine GUE, mm, bi odgovorila v zvezi z opredelitvijo ljudi in podjetij v okviru socialnega gospodarstva. Vsekakor lahko to definicijo še izboljšamo. Ehm, gospa Deli, zelo cenim vaše prijazne besede. Ampak solidarnost eh, ni nekaj, do česar so upravičeni samo levo usmerjeni, temveč za vse. Lahko vam podam nekaj primerov socialnih podjetij v Saragosi. V mojem mestu imamo neko eh, soseščino, torej v Saragosi je to, eh, kjer imamo vzočno socialno gospodarstvo in dejansko stvari delujejo. Dobila sem izjavo za tisk, te, tega subjekta iz Saragose. Rekli so, da dobro sodelujejo eh, tudi eh, z vodilnimi, šlo je za vodilne iz ljudske stranke, torej to kaže, da lahko dobro sodelujemo ne glede na politično usmeritev. Hvala za vse. Hvala. Rok za predložitev predlogov sprememb je 21. maj opovdne. Predložene uh, eh, amadmaje bomo obravnavali 15. junija. V odboru MPL bomo glasovali 15. julija. Točka 16 na dnevnem redu zmanjševanje neenakosti s posebnim podarkom na revščini otrok. Dajem besedo poročevalki gospe Zubr. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, o problema da pobreza em... Hvala, predsednica. Torej, problem revščine otrok je ena izmed največjih socialnih sramot Evropske unije. Med letoma 2008 in 2012 je število otrok izpostavljenih revščini oziroma socialne izključnosti precej povišalo. Milijon otrok v EU je takšnih eh, in sicer stari um, v tej nižji starostni kategoriji se je odstotek povišal za 26 do 28 odstotkov. 26,5 eh, odstotkov se je torej povišal odstotek in 26 milijonov je sedaj um, izpostavljenih revščini. Um, različne mednarodne organizacije so pripravile eh, takšna poročila in vsi pravijo, da se je ta revščina otrok precej povišala, predvsem zaradi dveh faktorov. Kot prvo, vedno večje so socialne razlike, zato ker se eh, blaginja drugače prosporaja eh, in potem še um, politika na trgu dela. To je vodilo v niže plače in tudi v niže socialne pomoči oziroma ugodnosti. Potem pa smo tudi po politiki EU in pa politiki trojke eh, v nekaterih državah videli, da se je eh, podpora otrokom precej znižala. Naprimer, med letoma 2010 in 2013 na portugalskem eh, sedaj milijon otrok ni več dobivalo socialne podpore v obliki družinskega dodatka med letom 2010 in 2012. Uh, eh, smo pri 43 tisoč družinah videli, da so te prenehale um, z dobivanjem socialne podpore. Uh, najboljša situacija naprimer, um, ehm, je še v skandinavskih državah, ter pa v Avstriji, ter pa v Sloveniji, uh, zato ker še vedno imajo družinske dodatke, naprimer, ali pa dodatke za izobraževanje. Potem Grčija, Portugalska, Italija, Španija, eh, Polska pa investira precej manj v te dodatke in zato je revščina otrok tam precej višja. UNICEF pravi, da so se ravno ti rezi v proračunu v sredinskih državah zelo poznali, zato se je še povečala eh, neenakost med različnimi otroci, kar pomeni, in kar je tudi zapisano v poročilu, moramo podariti to, da te politike in pa tisti, ki se zavzema za te politike Evropske unije, so takšne, da bo to res eh, kršilo pravice otrok. In pravzaprav je to tudi v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi eh, držav članic in pa EU. Imamo različne konvencije, ki se nanašajo na to in to bo sedaj kršeno. Če so torej to korenine revščine otrok, eh, mislim, da je vse jasno Torej, um, vzroki so jasni, ampak sedaj moramo te stvari rešiti. Pripravili smo par priporočil v našem poročilu in naj naštejem par teh priporočil. Kot prvo, države članice morajo pridobiti ustrezne spodbude za to, da uh, okrepijo naprimer splošne družinske dodatke, zato da se pomaga e, otrokom in sicer v njihovo splošno korist. Prav tako želimo, da Evropska komisija Eh, nekaj ustrane na tem, da države članice povečujo fleksibilnost in pa nižajo socialne dodatke. Prav tako želimo boljše socialne storitve za uh, ljudi po evropskih državah. Leta 2013 je Evropska komisija objavila sporočilo glede revščine otrok. Tudi to mora komisija sedaj upoštevati. Potem naprej, sedaj je treba izkoristiti um, možnost, eh, ko bomo čez nekaj časa imeli umestni pregled večletnega finančnega okvira in morali bi tudi zagotoviti hrano za najbolj ranljive. Je treba še enkrat preveriti, ali se pri regionalni politiki in pa socialni in pa kohezijski politiki dejansko daje v spredje tudi otroke. Vse države članice naj bi imele dostop do um, osnovnošolskega oziroma tudi srednjošolskega izobraževanja. Eh, brezplačnega in tudi zato je treba zagotoviti podporo, tudi naprimer v obliki eh, avtobusnih prevozov, ki bi morali biti brezplačni. Potem naprej tudi naprimer eh, brezplačno zdravstvo ter pa diagnostiko bi morali zagotoviti sploh naprimer za otroke. Ravno ustrezna zdravstvena skrba, sploh naprimer v času um, nosečništva ali pa v zgodnih letih eh, je zelo bistvena. Potem naprej, ravno tam, kjer imamo največje razlike, eh, moramo prav tam najbolj podkrepiti socialne storitve in treba izboljšati tudi metode, ki jih uporabljajo socialne storitve oziroma socialne službe. Nismo imeli veliko prostora v tem dokumentu, zato smo izpustili nekaj priporočil, ki bi jih sicer lahko izpostavili. Ampak kakorkoli že, sedaj bi lahko z nekaterimi predlogi sprememb še zapolnili nekatere vrzeli v poročilu. Kot rečeno, smo par stvari izpustili zaradi pomankanja prostora in upam, da bo ta odbor sedaj pripravil poročilo, ki bo ustrezno identificiralo te težave in tudi pripravilo konkretne rešitve kar bi potem bile dejanske alternativne možnosti k temu, kar smo videli v preteklosti in kar je potem pripeljalo do te tragedije v EU. Gospod Sodro. Oui, merci la... Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod poročevalki. Rada bi se zahvalila uh, poročevalki za to poročilo kajti ravno zmanjšanje neenakosti, sploh ko gre za revščino otrok, je zelo, zelo pomembna tema. Eh, in se zahvaljujem, da sem lahko poročevalka v senci pri tem poročilu. Revščina otrok eh, seveda povzroča neenakosti. Treba je znižati te razlike, kar pomeni, da se tudi zniža revščina posredno. Revščina otrok je potem tudi v skladu um, z revščino družin, torej eno odvisno od drugega. Marsik je potem odvisno tudi naprimer od uh, kvalifikacij, izobraževanja, usposabljanja, poklicov um, staršev in pa tudi to, koliko otrok je v posamečni družini. Tudi to je pomemben faktor. Če želimo znižati revščino otrok, potem se moramo predvsem osredotočiti na družinske prihodke. Potem naprej. Eh, socialne službe, sploh izobraževanje, tudi to je zelo pomembno. Eh, Opročilo govori o tem, da se lahko poveča seveda socialna podpora. Ja, seveda, ampak po mojem mnenju je bolje, da govorimo o tem, da imamo starše, eh, ki delajo, ampak ne zaslužijo dovolj. Potem naprej starši so včasih ogroženi zaradi brezposobnosti in ne nadejo dela. mislim, da se je poročilo preveč eh, osredotoča na nekatere stvari. Preveč je govora samo o pomoči države, torej o socialnih podporah in podobno. Sama bi se bolj zauzela za bolj vključujoč pristop, kar pomeni. Pri družinah, naprimer, vidim rešitev v uh, socialni podpori in pa v ukrepih, ki bi pomagali uh, staršem staršem z otroki v tem primeru. Potem naprej potrebujemo ukrepe za to, da se izboljša dostop eh, staršev do zaposlitve. Tudi gospod Pročevalka je to preomenila. Potem glede otrok samih, tukaj pa se moramo bolj osredotočiti na samo kakovost in pa dostopnost socialnih uh, služb in pa zdravstvenih služb in pa na izobraževanje. v devetem, desetem, enajstem odstavku sicer je govora o teh stvarih, ampak vseeno se mi zdi, da to ni zadosti. Meni se zdi torej eh, nezadostno, glede na to, kako pomembna je ta tema izobraževanja. To je gotovo odločilen dejavnik eh, tudi pri socialni mobilnosti. Kaj pomeni? Če ne želimo na novo producirati revščine, tudi v prihodnih generacijah, se moramo ravno osredotočiti na kakovost izobraževanja otrok. Potem naprej, še enkrat, kakovost izobraževanja in usposabljanja bo določila prihodnost otrok. To je zelo, zelo bistveno. Uh, in bom tudi predložila nekaj predlogov sprememb, eh, tako da bo poročilo boljše in upam, da bo naše poročilo splošno izboljšalo situacijo na tem pomembnem področju. Hvala, eh, Jutra Štenek. Ja, Najprej bi se zahvalila gospe Zubr za dobro poročilo. Jasno je, da je zaradi omejenosti prostora marsikaj pomembnega izpuščeno. E, s tem imamo pa tudi priložnost za dobro sodelovanje, za dobre predloge sprememb, da obogatimo poročilo. Reščina otrok je tudi za Evropo zelo boleča tema in e, morali bi se sredotočiti prav na vse otroke, tako pri tist, na tiste, ki je, pri katerih o, starši imajo delo, kot tudi na tiste, kjer eh, starši nimajo dela. Torej ne smemo otrok diferencirati glede na to, kakšni so njihovi starši. Vse je treba obravnavati enako in to je vsekakor prioriteta. V Evropi eh, se soočamo tudi eh, s pritiskom na nacionalne proračune in mnogi otroci so s tem prizadeti. Gospa Abdinkavičute se zahvaljuje, gospe Cuber, imamo nekaj pripomp. Eh, poslanska skupina SND je pogosto že izpostavila možnost jamstev za otroke. Gre za podoben pristop kot pri jamstvih za mlade. S tem bi zamejili uh, negativen vpliv na otroke. Gospa Blinkevič Jute želi tudi povedati, da potrebujemo pravno utemeljen pristop uh, pri boju z operevščino otrok. Opozili bi tudi na uh, sklep komisije z leta 2013 naložbe v otroke. O, In to priporočilo je zelo dobra podlaga tudi za naše delo postati mora bolj vidna. Gospa Blinkevičute eh, tudi želi, da bi okrepljeno obravnavali problem eh, pomankljive prehrane, kajti slaba prehrana vsekakor vpliva tudi na nadaljni razvoj otrok in ljudi nasplošno. Naša poročevalka vse senci, gospa Blinkevičute, opozarja tudi na vlogo usposabljanja izobraževanja v boju proti revščini otrok. Potrebujemo pa tudi enakopraven dostop do izobraževalnih sistemov, ki je za revnejše otroke pogosto omejen. Torej potrebujemo drugačna izhodišča. Imamo tudi dobre primere iz nekaterih držav članic. Družinski dodatki so ravno tako uh, pomembni za tiste starše, ki potrebujejo uh, dodatna sredstva in to je samo par vidikov, ki jih je želela gospa Blinkevičute izpostaviti. Um, veselimo se sodelovanja, kajti dejstvo je, da imamo enake zamisli, enake cilje, ki jih želimo uh, vključiti v to poročilo. In ni pomembno, iz katere politične stranke pripadate, pomembni so otroci. Hvala, Hvala predsednica. Naj se zahvalim pročevalki kot prvo. Ta tema mi je zelo pri srcu in mislim, da je pomembno, da tej temi namenimo za dosti časa in energije. Mislim, da je tukaj poročilo veliko pozitivnih idej. Všeč mi je naprimer poziv k temu, da imamo socialno preventivne politike v členu 8. Res je problematično, ko ravno zaradi slabih socialnih okoliščin um, otrok naprimer mora oditi v um, kakšne posebne šole ali pa kakšne posebne centre, uh, in potem izgubim marsikatero možnost, samo zato, ker je ta otrok pač imel um, slabše družinske okoliščine. To, da gre dal posebne šole, potem zelo vpliva tudi na njihovo prihodnost, na splošno. Nekaj sicer se mi zdi, da manjka v poročilu in sicer večji podarek na kakovosti vključujočega izobraževanja ter pa uh, tudi enak dostop do izobraževanja za vse, tako za um, vse druge, kot tudi za otroke um, iz um, družin s težavami. Tudi, za primer, romsko manjšino bi lahko vključili v poročilo, kajti ravno oni se zelo uh, borijo proti revščini. Potem naprej, revščina otrok je povezana tudi z invalidnimi otroci. Torej, na to se bomo sredočili v svojih predlogih sprememb. Pa še nekaj, naj omenim, kar sem sicer v preteklosti že izpostavila, ampak eh, želim večji podarek na eh, izvenšolskih dejavnostih v šolah torej, ali pa po šolah. Včasih, na primer, otroci hodijo v šolo, ampak um, potem izven šolskega časa pa nimajo določenih možnosti uh, nima možnosti kot jih imajo nekateri drugi otroci in potem začne zaostajati. Zato mislim, da je prav, da pomagamo tem otrokom tudi v času šolskih počitnic. V različnih oblikah to lahko storimo, naprimer, eh, lahko so vključene vladne organizacije ali pa regionalne organe, tudi njim bi lahko dodelili del odgovornosti. Potem naprej želimo večji podarek na boljši prehrani in pa pravi prehrani za te otroke na Slovaški naprimer veliko otrok eh, v šolo pride lačnih. Če ne dobijo v šoli tople hrane, potem je sicer sploh nikoli ne dobijo, če ne v šoli. Zato bi lahko imeli takšne posebne sisteme tudi za te družine v šolah. Se pa s počakom pri nečem ne strinjam, saj ne čisto, in sicer da bi povečali nadomestila za brezposobnost. Z vidika otrok, no gledajte, ja, starši dobijo več od denarja, ampak eh, na vsak način morajo imeti otroci eh, pozitivne zglede, eh, torej, naprimer, da starši delajo. Torej, mislim, da ni prav, da se osredotočimo na nadomestila, ampak je prav, da ustvarimo podjetniško okolje, delovno okolje, kjer bo čim več delovnih mest, kar potem pomeni, da bodo starši lahko delali in da bodo tudi dali dober zgled otrokom. To so torej moje zamisli in sem prepričana, da bomo pripravili odlično poročilo in hvala lepa še enkrat počevalki. No Alde. Alde ni nikogar, tudi ne zelenih. EFDD, ja, gospod Begin. E vorrei innanzitutto ringraziare la collega Hvala, predsednica. Gospod Zubor bi se rada uh, zahvala v menu naše uh, poročevalke v senci. Klaure Zub. Podpiramo številne vedike v tem poročilu in smo vključeni v vse to. Edini način, kako se boriti proti socialni izključenosti in revščini, je to, kako um, imeti ukrepe za večje dohodke. Uh, tako lahko posredno tudi seveda vplivamo na boljše izobraževanje in pa prihrano otrok, ravno preko dohodkov. Mislim, da je prav, da se kritizira te ukrepe zategovanja pasu, vrčevanja. Ti ukrepi so pripeljali v še večjo revščino za ljudi. Uh, In v tem kontekstu mislim, da je prav, da izpostavim tudi to, da je neoliberalizem povzročil veliko škode. OZN je pripravil poročilo o temeljnih pravicah otrok in tam piše, da morajo biti uh, vsi uh, otroci v prožaku imajo dostop do osnovnega izobraževanja ter pa nastanitve in pa da morajo imeti tudi dostop do izvenšolskih dejavnosti ter pa uravnotečeno prehrano ter pa um, druge dejavnosti. To se lahko zagotovi samo z stalnimi naložbami v državah članicah in pa v EU v izobraževanje. Hvala lepa še enkrat, gospod Zupr, za to poročilo in mislim, da bomo prišli do odlične eh, podlage za naše nadaljne delo. Hvala. Oh, thank you. Uh... Hvala. Kar pomeni, da smo še uh, tukaj do konca danes smo to obravnavali, torej rok za ložitev predloga sprememb 20. Eh, maj. Potem 15. pa 16. junija pa bomo obravnavali predloge sprememb um, v Impro, pa bomo to uh, sprejeli 15. 16. julija. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Tukaj imamo nekaj težav. Čez 10 minut moramo oditi, ker imam težave z letom mislim, da je pomembno, da obravnamo to točko na en ali pa drug način. Torej, ko gre za ta proračun 2016, vam da za trialog, to je prva izmenjava mnen glede tega osnutka uh, mnenja Dedre Klune, torej pripravlja ta uh, mandat za trialog za letni proračun. Gospa Lopez Fontanje pa bo povedala nekaj uh, kratkega, kaj ti predstavlja gospod Klune. In zato me zanima. Če se da, bi rada s tem na hitro zaključila in če ne bo kakšnih dolgih govorov, bom tudi sama uspela ujeti letalo. Prosim, gospa uh, Fontani. Eh, ja, gospe Klun uh, ni, ker je imela um, druge obveznosti na Irskem. Uh, in bom prebrala to, kar želi povedati um, tem odborom. Torej, um, to poročilo je sicer lahko kompleksno, ampak prav je, da pripravimo jasno in kratko in denato mnenje. V tem kontekstu sem se odločila, da bom ustrajala tem, da se vzpostavijo delovna mesta in pa da se borimo proti brezposobnosti mladih. Uh, Brezposobnost mladih ni nekaj novega v Evropi. Uh, leta 1995 uh, je bil odstotek 21 odstotkov, sedaj pa je 50 um, odstotkov in več. Eh, to zajema celotno Evropo. Zadnji podatki kažejo, da je brezposobnost mladih um, 22,5 odstotkov, nekatere države pa celo 50 odstotkov, kar je čisto nespremljivo. Pomembno je, da finančna podpora se dodeli programom, kjer se bodo omogočila nova delovna mesta za tiste, ki uh, imajo več neugodnosti na trgu dela, torej uh, veliko težav. Prav tako je treba ustrezno prilagoditi izobraževanje ter pa uh, usposabljanje uh, sploh v sektorjih, kjer ni zadosti delavcev in pa kjer je največji potencial za nova delovna mesta, kot naprimer um, ehm, zeleno gospodarstvo. Uh, več kot 99 odstotkov evropskih podjetij je MSP-jev, to predstavlja dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem sektorju in to prispeva k več kot uh, polovici dodane vrednosti, ki jo ustvarjajo evropska podjetja v EU. Ena izmed večjih problematik um, pri razvoju je to, da je um, uh, problem pri MSP-jih dostop do finančnih sredstev. Zato predlagam to, da se uh, izboljšuje dostop do mikrofinanciranja. Se zahvaljujem, um, da ste mi dali uh, možnost, da izpostavim svoje prioritete. In to je to. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, da ste bili tako kratki, da radi. Um, bi kdo od poročevalcev senci kaj povedal. Gospod Gerike in potem gospa Čepalo. Glede tega proračuna 2016. Ehm, pa Ulrike Trebezi usprechen. Das war Govoril bi v imenu gospe Trebezius. Proračun za 2016 je velik problem za 24,5 eh, milijard evrov je neplačenih dolgov in to naj eh, bi se ne izboljšalo. Eh, to je nelegitimno in Evropska unija nima pravice ustvarjati dolgove. Treba je poskrbeti za. Uh, iskalo se je nove, le nove projekte, ni se pa razmišljalo o varčevanju. Uh, tako več ne gre naprej. Evropska unija ne more zgolj samo še rasti, uvajati nove projekte, ki jih ni mogoče financirati. Nujno je, da to nekontrolirano eh, rast nalog končamo, kajti vsak evro, ki uh, se ga uh, da, izhaja iz uh, denarja davkoplačevalcev. Kje pa naj začnemo? Dober Bi bil, začetek bi bil, če analiziramo uh, Eh, vzroke eh, trenutne krize. Vsekakor je treba tukaj imenovati tudi eh, sistem monetarne unije. Tukaj citiram Ulrike Trebezius. Zaradi tega je prišlo tudi visoke stopnje brezposelnosti na splošno in pa mladih. Veliko veliko eh, sredstev je bilo leta 2014 zaradi tega porabljenih eh, za zaposlovanje mladih. Zdaj pa nam manjka sredstva za, za naslednje leta. Kriza pa se nadaljuje in parlament mora dobro premisliti, ali res eh, želi uh, celotno unijo z vsemi njenimi sistemi tako tesno povezovati z monetarno unijo. Potrebujemo dosledno uh, uporabo. Uh, sistema eh, subsidijarnosti. Včasih lahko tudi države članice eh, vedo bolje, kakšne so potrebe, enako velja tudi za eh, pobude, za šolanje, za varstvo pri delu. To so vse pomembni uh, parametri za konkurenčnost. Tukaj pa so tudi drugi socialni standardi. Eh, podpiramo pobude za izmenjavo informacij in najboljših praks, ampak Evropska unija svojih programov ne sme preveč širiti na tista področja, ki so jasno pod odgovornosti držav, eh, v odgovornosti držav članic, ki to tudi dobro organizirajo. Države članice, ki danes niso uspešne, bi morale dobiti pomoč, da si jo pomorejo, da se vzpostavijo, ampak ne smejo pa se zanašati na to, da bo Evropska unija prevzela njihovo delo oziroma da bodo druge države članice skupaj z Evropsko unijo plačevale za te države. To sem prebral, kar mi je napisala kolegica Tebezijus. Najlepša hvala, gospa Džavalova. Najlepša hvala. Povedala bom nekaj v imenu kolegice Renate Weber, ki se ni mogla odeležiti te razprave o proračunu za leto 2016. Soporočevalka iz skupine ALDE je vesela, da so tudi prioritete naše politične skupine vključene v poročilo. Še posebej spodbojanje MSP-ev in pa podjetništva. Potem potreba tudi potem, da se upošteva varnost na delu. Potem razširiti tudi element mikroposojil za to, da se financira MSP-e tudi dodaten trud za zagotavljanje usposabljanja, še posebej v tistih sektorjih, kjer obstaja primankanje delovne sile in pa v tistih sektorjih, kjer je velik potencial za ustvarjanje delovnih mest. Renate pa bi želela podariti določene vidike z nekaterimi predlogi sprememb. Naprimer, prvi. Potreba ne le po proračunskem upravljanju in ustreznem financiranju za pobude za poslovanje mladih, ampak tudi okrepitev financiranja za ta instrument. Drugič izraz decent jobs, dostojno delo, lahko pušča preveč prostora za tolmačenje tega izraza. Saj ne vemo, kaj pomeni dostojno, zato bi želeli to nadomestiti za sustainable jobs, trajnostna delovna mesta. Potem tretjič, ključni sektori, ker je velik potencial za ustvarjanje delovnih mest v desetem odstavku. Sam bi želeli dodati tudi krožno gospodarstvo skupaj z zelenim gospodarstvom, zdravstvom in IKT to je nekaj, kar lahko prispeva k ustvarjanju milijonov novih delovnih mest po celotni Evropski uniji. Pa še zadnje, podariti bi želeli pomen umestnega poročila obzorja 2020 oziroma Evropa 20, tako da bomo zagotovili, da bo boje proti brezposelnosti in pa socialne izključenosti v celoti izpolnjen. Lepo se zahvaljujem vsem poročevalcem, vsem se še posebej poročevalke. Najlepša hvala, da ste bili kratki in jedrnati. Pa še Zdaj pa me zanima, ali bi si kdo res želel kaj povedati. Pirinski, na kratko. Prvič. Osnutek mnenja po je dobra osnova za nadaljne delo. Drugič, zaposlovanje se ustrezno omenja v tem mnenju, zato tega ne bom našteval, vendar pa bom omenil to, česar ni v tem eh, mnenju in bi želeli to vključiti. Podariti moramo glavna sredstva za ukrepe iz ciljev obzore 2020, podpirati moramo ustvarjanje novih delovnih mest, kot tudi raziskovanje, okrepiti moramo vlogo Evropskega socialnega sklada in zagotoviti ustrezne sredstva za programe leta 2016. Leto 2016 bo tisto leto, ko bodo vsi relevantni programi že v teku. Potem moramo zagotoviti tudi eh, potencijal finančnih instrumentov ESF, eh, e obenem pa imeti dovolj ukrepov, s katerimi bomo odpravili zamudna plačila. Hvala. Najlepša hvala za vašo solidarnost. Lepo se zahvaljujem vsem. Rok za vložitev predlog o spremembi je 13. maj opovdne. O tem bomo glasovali v tem odboru 16. junija, v odboru budžet, proračunskem odboru pa od 22. do 23. junija. Na plenarnem zasedanju pa bomo o točki glasovali julija. To pomeni, da smo obravnavali celotni dnevni red. Naslednji sestanek bo 28. maja. In upam, da bomo takrat lahko še bolj poglobljeno razpravljali o pomembnih vprašanjih. Najlepša hvala za udeležbo in pozornost danes. Lep vikend vam želim.